Dobro jutro, dame in gospodje. Vse vas prisrčno pozdravljam. Še prav posebej pa pozdravljam našo komisarko, gospod Queen, ki bo danes kot prva spregovorila, potem pa ji bomo lahko zastavili vprašanja. Do desetih imamo čas, torej bomo kar takoj začeli. Upam, da bo danes tudi dober dan, da bomo časovno dobro napredovali. Imamo namreč veliko točk na dnevnem redu. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot sem povedala pri našem prvem sestanku, želim tesno sodelovati z parlamentom na vseh področjih raziskav in inovacij. Zaradi tega me. Zelo veseli, da lahko danes govorimo o umestnem pregledu sedmega okvirnega programa in o zeleni knjigi za uh, financiranje raziskav in inovacij. Rada bi tudi izmenjala mnenja o predkratkim objavljeni zeleni knjigi o skupnem strateškem okvirju. Podprla sem umestni pregled sedmega okvirnega programa, kajti na ta način eh, želimo doseči neodvisno oceno sedmega okvirnega programa, želimo identificirati probleme in najti rešitve. Oceno eh, je izvedlo deset neodvisnih eh, strokovnjakov pod vodstvom gospoda Anerberka, ki vodi švedski svet za prostorsko načrtovanje. Vsi ga dobro poznate eh, po včerajšnji zelo zanimivi razpravi. Končno poročilo eh, je eh, vključevalo tudi določena priporočila in pa določene ugotovitve. Podane so bile tudi pobude za eh, programe v prihodnosti. Eh, vsi deležniki so bili razmeroma pozitivni, poročilo je bilo eh, dobro sprejeto, gre za odlično oceno trenutne situacije in za priporočila za prihodnost. V tem poročilu je eh, deset priporočil in strinjali smo se tudi glede ciljev in pa glede izvajanja celotnega okvirnega programa. Prihodno financiranje bo moralo vključevati financiranje strategije 2020, poleg tega pa tudi objektivne cilje na področju inovacije in vodilnih projektov. Komisija je ugotovila, eh, da obstajajo tudi določene omejitve, eh, kar zadeva dosego ciljev in da je potrebno tesnejše sodelovanje med državami članicami in pa Evropsko unijo. Vse evropske inštitucije morajo razviti ukrepe za poenostavitev financiranja inovacij in raziskav v prihodnosti. Komisija in pa države članice morajo sodelovati tudi pri zagotavljanju večje udeležbe žensk v eh, sedmem okvirnem programu. Komisija je 24. januarja sprejela ukrepe, ki jih eh, ta umestni pregled tudi podpira. Rada bi vas opozorila na eh, zapleteno točko v tem poročilu in sicer gre za nizko udeležbo v državah članicah. Okvirni eh, program se osredotoča na odličnost na področju raziskav in inovacij. In Seveda bodo razlike eh, pri udeležbi držav eh, članic, vendar pa je komisija zaskrbljena, kadar je udeležba nizka in kadar ni prizadevan, eh, da bi se ta situacija spremenila. Evropska komisija želi predvsem spremljati umestni pregled sedmega okvirnega programa. Kasneje pa bomo razmislili o tem, kako lahko poskrbimo za boljšo povezavo tudi z strukturnimi programi in uh, to bo pomembno tudi pri predlogu za inovacije in raziskave, ki ga bomo podali ob koncu tega leta. Poleg tega je potrebno poskrbeti za boljše razumevanje tem in pa ovir, ki se pojavljajo v sedmem okvirnem programu. To bo omogočalo boljše upravljanje okvirnega programa, poleg tega pa se bomo na ta način tudi lažje lotili strukturnih problemov, ki se pojavljajo v državah članicah. Vse države in vsi sektori morajo biti vključeni in če se pojavljajo posebne ovire, se je potrebno z njimi soočiti. Če želimo uresničiti strategijo 2020, če želimo podpirati raziskave na svetovni ravni, potem ne smemo zanemariti odličnosti na področju financiranja raziskav in inovacij. Želimo le najboljše. Svet je pozval komisijo, da prouči eh, stopnjo udeležbe in eh, da o tem poroča svetu, če bo potrebno, pa bodo sprejeti tudi ustrezni ukrepi. Glavni cilj zelene knjige je razvoj unije inovacij in eh, ta zelena knjiga predstavlja premik, eh, namreč programe želimo spremeniti, želimo poenostaviti postopke, hkrati pa želimo zagotoviti pravi evropski pristop eh, za soočanje z izzivi. Trdno sem prepričana, da je takšen strateški pristop edina prava pot v prihodnost, če želimo uresničiti strategijo 2020. Zelo vesela sem, da lahko povem, da je ta pristop v skladu s priporočili v osnutku uh, poročila gospoda Merkica, eh, gospe Merkis, ki bo tudi predmet glasovanja v okviru prihodnega plenarnega zasedanja v Evropskem parlamentu. Evropa mora vlagati v prihodnost, če želimo, da bi iz gospodarske krize izšli močnejši, kot smo bili. Le na ta način se bomo lahko uspešno soočili z izzivi. Le z evropskim financiranjem lahko uspodbudimo naše znanstvenike in pa raziskovalce, da bodo čezmejno sodelovali, da bodo združili moči le Evropska unija lahko poskrbi za vse evropsko konkurenčnost, tako da eh, bomo poskrbeli še za dodatne pobude za naše raziskovalce in znanstvenike. Zagotoviti je potrebno ustrezen evropski proračun za to področje, če želimo doseči cilje strategije 2020. Na ta način bomo lahko izvedli pobude na veliko bolj usklajen način. Poleg tega bomo lahko izboljšali eh, financiranje in pa povezave med eh, različnimi členi eh, inovativne verige. Izboljšati moramo tudi povezavo med znanstvenim svetom in pa trgom. Hkrati moramo poskrbeti za to, da se bodo vse raziskave osredotočale z temeljnimi izzivi, s katerimi se spopada Evropska unija, govorimo o staranju prebivalstva, o podnebnih spremembah in tako naprej in tako naprej. Evropska unija mora te izzive spremeniti v priložnosti, hkrati pa mora poskrbeti za ustvarjanje novih delovnih mest. Tukaj govorim tako o tradicionalnem področju raziskovanja in inovacij, kakor tudi o novem področju, ki ga vzpodbuja Inštitut za raziskave in inovacije. Poleg tega je potrebno vključiti tudi eh, okvirni program za eh, konkurenčnost. Na ta, natin, na ta način želimo poskrbeti za bolj učinkovito financiranje na evropski ravni, ki bo dopolnjevalo eh, regionalno in pa nacionalno financiranje. Naj podam primer. Finančni instrument za raziskave in inovacije se razprostira eh, preko okvirnega, sedmega okvirnega programa in pa programa za konkurenčnost in inovacije. Zagotavlja posojila, eh, s katerimi upravlja Evropska investicijska banka. Okvir eh, zagotavlja dolgoročna zagotovila za, oziroma dolgoročna jamstva za majhna in srednje velika podjetja. Z, nad vsem tem bdi e, Inštitut za evropske inovacije. Poleg tega so v tem okviru tudi e, scheme za raziskave in inovacije v posameznih regijah. Če bi torej združili vse te instrumente, bi bilo to v skladu z priporočili, ki pozivajo k usklajenim finančnim instrumentom v Evropski uniji razviti želimo ambiciozen eh, proračun na področju raziskav in inovacij. Če nam bo to uspelo, bomo lahko kar se da učinkovito eh, porabili vsa eh, evropska sredstva za raziskave in inovacije. Zato zeleno knjigo je Evropska komisija začela tudi z posveti. Ugotoviti želimo, kako lahko naše cilje kar najbolje dosežemo. Prepričana sem, da bo razisprava živahna. 20. Eh, maja bodo posveti zaključeni in 10. Eh, junija bodo predstavljeni rezultati na konferenci v Bruslju. Evropska komisija namerava podati nova priporočila za področje raziskav in inovacij še pred koncem tega leta. Zelena knjiga bo del naših priprav na uradne predloge na tem področju. Veseli me, da je gospa Matija sporočevalka eh, za zeleno knjigo in prepričana sem, da bomo uspešno sodelovali. Naj povem še nekaj o instrumentu za deljeno tveganje. S tem se je ukvarjala neodvisna skupina strokovnjakov, eh, ki je predsedovala nekdanja evropska poslanka Erika Mann pozdravljam pozitivno oceno strokovnjakov za ta instrument. Za obdobje 2011 do 2013 Evropska komisija zahteva sprostitev 500 milijonov evrov eh, za eh, ta eh, instrument za deljeno tveganje. To je zelo pomembno za nadaljevanje Eh, dela na tem področju. Poleg tega pa bomo le na ta način lahko odgovorili na močno povpraševanje za eh, posojila, za raziskave in inovacije. Svet in parlament eh, sta se že strinjala z de, sprostitvijo delom, dela eh, teh sredstev in sicer eh, 250 milijonov evrov do leta 2011. Eh, za sprostitev celotnega zneska eh, pa bodo potrebni še nadaljni pogovori. Prepričana pa sem, da bi bila ta sprostitev pozitiven signal za celotno Evropsko unijo. Poročevalka in poročevalci v senci si eh, prizadevajo, eh, da bi hitro pripravili tudi poročilo na to temo, ki je zelo pomembno za Evropsko komisijo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Liste brauche ich. Ähm, darf mich ganz herzlich bedanken und. Äh, Najlepša hvala. Sedaj pa pričenjamo z razpravo in vprašanji. Najprej gospa Grostet. Um Vsi pa imejte v mislih, da ob desetih pričenjamo z glasovanjem. Torej, prosim, da ne govorite tisti, ki boste takoj prišli na vrsto dolgo predolgo in eh, da s tem ne kradete časa tistim, ki so na dnu seznama govorca. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospa komisarka za to razlago o zeleni knjigi in o posvetovanju, ki ste ga začeli. Veliko stvari lahko povemo v zvezi s tem raziskovalnim programom, vendar pa bi želela začeti to razpravo o prenosu tehnologije. Danes vedno eh, bolj vidimo, da se tehnologija prenaša proti novorazvijajočim se državam. Eh, to niso več novorazvijajoče po moje države. In eh, mislim, da ni dovolj recipročnosti, kajti ne moremo kar v nedogled razmišljati o prenosu tehnologije samo v eni smeri in ne moremo sami koristiti Eh, rezultatov raziskav v teh državah. In eh, zato bi želeli, da bi se razvili odnosi, ki ne bi bili vedno enostranski in eh, mislim, da se moramo nehati obnašati kot angeli na področju naše raziskovalne inovativne politike. Te novo razvezajoče države sedaj dobivajo ogromne pomoči, veliko financ in to jim omogoča, da kupujajo naše tehnologije oziroma da zmagajo pri razpisi predpisih o strukturnih skladih in to se nam ne zdi več preveč normalno. E, naprimer, boj okoli nizozemskega podjetja, ki proizvaja kablo, to je Draka. E, francoska skupina Nexons ni e, želela e, kupiti tega podjetja, potem je pa pre, zelo visoko ceno ponudilo kitajsko podjetje in e, to predstavlja tveganje, da bo ta eh, kitajska družba lahko kupila podjetje in s tem znanje proizvajanja optičnih kablov. Gospod Tajani predlaga, da se or, eh, us, eh, ustanovi organ, ki bi eh, preučeval te vrste tujih investicij, občutljivih investicij v Evropi. Kaj si mislite o tem, gospa eh, komisarka? Uh, Eh, veliko ste govorili o financiranju, to je zelo pomembno. Eh, tvegani kapital, Evropski eh, sklad za financiranje inovacij. Tu imate čisto prav, tu vas lahko podpremo, gospa komisarka. Ampak, kakšne konkretne predloge imate za majhna in srednja podjetja v okviru akta za mala podjetja? Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Odi. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, javljam se kot poravčevalec za oceno sedmega okvirnega programa. Ta program je bil politično spogajan v letu 2006 in je bil takrat del pregleda Lizbonske strategije, kot smo temu takrat rekli. V tem okvirnem programu so trije novi elementi. Prvič, ta strategija eh, ni uspela. Drugi novi element imamo Lizbonsko pogodbo, ta eh, Lizbonska pogodba potem prinaša tudi nove institucije, imamo novo eh, komisijo. Potem tretji element, eh, sedaj živimo v krizi, še vedno sredi krize. Eh, program pa je bil sprejet pred krizo. Imamo še leti 2012-2013, eh, za katera program velja in zato vas sprašujem, če je treba ta program spremeniti. Eh, Rekli ste, da boste upoštevali mnenje eh, parlamenta. To je za nas zelo pomembno. Mi smo se pogovarjali z vsemi političnimi skupinami in obstaja soglasje, da bi skupaj lahko eh, koristno izkoristili leta 2012-2013, tako da bi eh, koristili razvoju raziskav inovativnosti in da bi to prineslo tudi do, spodbudo razvoju v Evropi. Žal mi je, da države članice niso bili dovolj vključene, kot ste rekli, in eh, žal mi je, da nimamo eh, globalne ocene, eh, kakšno je stanje raziskav v državah članicah posamičnoh in v EU nasplošno. In vprašanje, ki se postavlja, ali morajo raziskave postati bolj evropske, v tem primeru potrebujemo tudi globalno oceno. Ali ni prišel trenutek, Eh, da v zvezi z velikimi temami razmišljamo tudi o velikih raziskovalnih eh, infrastrukturah na evropski ravni. Eh, svetovna odličnost. Tu bi morali identificirati glavne teme, ki so pomembne za prihodnost, kot so podnebne spremembe, staranje, jedrska energija, industrija. Druga oziroma zadnja točka, poenostavitev. In gospa komisarka, zelo računamo na vas po izdaji mnenja Evropskega računskega sodišča. E, ustanovili bomo parlamentarno delovno skupino. E, gospe Kavo, se zahvaljujem za odlično delo, tako da bi imeli e, ustrezne predloge sprememb za finančno uredbo, tako da stvari ne bi bile več tako e, zakomplicirane e, administrativno in tako, da bi končno dosegli to poenostavitev, ki si jo vsi želimo. Lambac. Kolega Lamberts, najlepša hvala. Gospa komisarka, hvala, da ste prišli k nam. Vemo, da je vaš cilj, da bi bila Unija inovacij uspeh. Imam vprašanje oziroma dve vprašanji in eh, prvo vprašanje je morda tipično vprašanje za zelene, gre za program ITER. In sicer me zanima obseg sredstev, ki naj bi bila namenjena za ta program mislim, da govorimo o 700 milijonih dodatnih sredstev za projekt ITER za obdobje do leta 2013 in 700 milijonov je veliko denarja in sicer za projekt, ki bo ali pa ne bo uspešen čez 50 let, ko naj bi obrodil sadove. Zaradi tega smo zaskrbljeni, ne zaradi nesreče na japonskem, ampak eh, nasplošno. In če pogledamo v prihodnost, bo eden izmed glavnih izzivov, da poskrbimo za odličnost na eni strani, po drugi strani pa moramo zagotoviti večjo kohezijo. Celotna Evropa eh, mora biti skupnost, ki bo temeljila na znanju. nekdanje nove države članice imajo občutek, eh, da smo jih pri tem nekoliko zanemarili. 500 milijard bi lahko namenili za področje eh, raziskav in eh, ta sredstva bi lahko pomagala tudi tem tako imenovanim novim državam članicam, da nadoknadijo svoj zaostanek. Zanima me torej, kako učinkovito se uporabljajo sredstva. In če pogledamo prihodnost, eh, gre za zasnovo osmega okvirnega programa ali pa kakorkoli ga bomo že imenovali, me zanima, eh, kako bodo razporajena sredstva. Najlepša hvala. Še osem. 8 vas je na seznamu govorcev, s tem zaključujem ta seznam, to je moj prvi predlog in moj drugi predlog je, da vsak govori dve minuti. Gospod Van Isteloj, naslednji na vrsti. Ja, Hvala lepa. Veliko tem je bilo že omenjenih in kolegi so dejali, kako pomembna je internalizacija, zanima me, kaj se je zgodilo z našimi strateškimi cilji. Vse skupaj se lepo sliši, sodelovanje, kohezija in tako naprej in tako naprej. Ampak podjetja iz določenih držav eh, so zares eh, dobro zaščitena recimo podjetja iz Kitajske eh, so že osvojile določene sektorje in to povzroča strah v Evropski uniji. Regionalni eh, skladi za eh, osrednjo Evropo, za vzhodno Evropo, mislim, da tukaj potrebujemo ehm, bolj jasna pravila. Tudi kar zadeva infrastrukturo, če si ogledamo primer Polske in pa Češke recimo. Potrebno je poskrbeti za večjo osredotočenost na cilje. Potrebne so investicije v infrastrukturo in pa boljša koordinacija pri teh investicijah. In pa še sklad eh, za daljeno odgovornost, o tem že nekaj časa govorimo. Ali naj bi na ta način uspodbujali tudi infrastrukturo na področju raziskav? Zdi se, da ja, ampak eh, če si ogledamo cilje, potem eh, vidimo, da je bilo nekaj elementov pravzaprav pozabljenih. Kako bi lahko dosegli več ciljev na področju infrastrukture za raziskave? Instrument za deljeno odgovornost. Mislim, da svet ta projekt eh, podpira, če boste dobili sredstva ali boste kriterije nekoliko prilagodili ali bomo nadaljevali v eh, že zastavljeni smeri, ne da bi poskrbeli za pregled že izvedenih dejavnosti. Poleg tega naj bi enkrat letno potekalo srečanje in leta 2011 naj bi bilo, naj bi bilo takšno srečanje, takšen posvet prvič in uh, sicer za podporo Evropskega parlamenta. Ali lahko o tem poveste kaj več? Kolega Enšu. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej komisarko lepo pozdravljam in želim ji veseli dan svetega Patrika, ki je 17. marca. Sem vel, velik zagovornik raziskav in inovacij za v prihodnje. Zagotoviti pa moramo uh, ustrezno infrastrukturo za raziskave, kajti samo tako bomo zagotovili, da bodo novi proizvodi hitreje prišli na trg. Več, ko bomo vlagali v inovativnost, več bo novih delovnih mest. To je neposredna povezava z industrijsko politiko. Če govorimo o koheziji v Evropski uniji, veliko krat sem v razpravah že podaril, da imajo nekatere nove države članice zelo ubogo infrastrukturo za raziskave. Tudi sami ste prej rekli, da bi posebna sredstva lahko namenili za rešitev tega problema. Včeraj je potekala razprava v odboru ITRE o omestnem pregledu sedmega raziskovalnega programa. Eh, pred prisoten je bil tudi eh, predsednik ekspertne skupine Rolf Allenberg. Ko sem mu postavil to isto vprašanje, je rekel, da moramo za to uporabiti strukturne sklade. Ali mislite, da je to pametno? Da bi tako zagotovili financiranje za nove države članice, kajte vem, da poteka neke vrste tekma med EU kot celoto in pa državami, kot so eh, združene države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 želim se navezati na ključno politično vprašanje, ki ga je postavil že gospod Odi. Ključno vprašanje namreč je, kam Evropa gre na področju raziskav in inovacij. De, delovna hipoteza namreč je, da je to najboljši način doseganja gospodarskega razvoja v času te gospodarske krize in nazadovanja proizvodnje. Zaradi vsega tega se trenutno obračamo proti vzhodu in gledamo, kaj se tam dogaja. No, gospod Odi je to rekel in na to se navezujem. Zelo me skrbi način, kako Evropa gleda na svojo prihodnost. Videli smo številke, In eh, prepričan sem, da imate, gospa komisarka, te številke tudi vi. Številke, ki govorijo o tem, kje je Evropa na svetu, kar zadeva raziskave. Ne bomo mogli doseči eh, ciljev strategije Evropa 2020, če se ne bomo odločili točno, kaj želimo doseči. Veliko obvez smo že prevzeli v Lizbonski strategiji, govorili smo o obnovljivih virih energije in o podobnih stvarih in sam bi želel omeniti tudi zavezojoče cilje za financiranje eh, držav eh, za, eh, za raziskave en odstotek do leta 2015. Kajti, če verjamemo v Evropo, moramo verjeti tudi v kohezivnost in ustrezno izkoriščati kohezijske sklade. Najšipkejškim državam bo treba pomagati. Te države ne bodo uspele na področju raziskav, če jim ne bomo dali pomoči iz strukturnih skladov in drugih skladov. Hvala. Eh, Gospod Del Castillo, najlepša hvala. Najlepša hvala. Dovolite mi, da omenim enega od zelo pomembnih eh, elementov v našem mandatu in to je ravno pre, pregled sedmega okvirnega programa. In eh, ta pregled je pomemben z dveh vidikov. Najprej kratkoročno gledamo, kakšni so in kateri so tisti vidiki, tega pregleda, ki bodo omogočili ustrezno oblikovati naslednji okvirni program. In drugič, kaj lahko naredimo kar takoj, zato da bi do konca tega programa, se pravi do leta 2013, kaj narediti, da bi stvari izboljšali. To pravim zato, kaj ti zelo veliko krat govorimo o stvarih, ki se jih sploh ne da izvesti. Eh, določeni raziskovalni projekti za leto 2011-2012 so bili sprejeti, pa ne izvedeni. In eh, to določene stvari bo mogoče narediti v osmem programu, ampak ne v sedmem, ko govorimo po, eh, o poenostavitvah. moramo upoštevati seveda mnenje strokovnjakov, ampak mene zanima, kaj vi mislite, kaj lahko uporabimo kar takoj, tako da bi do konca veljavnosti sedmega programa eh, lahko še kaj izboljšali. To se mi zdi zelo pomembno. Kaj ti? Tak, tako bi eh, imeli res praktično oceno. Hvala. Kavalju. Ehm, um, Hvala lepa, gospod predsedojoči, da je lepša hvala komisarki, da je danes z nami. Moje prvo vprašanje se nanaša na poenostavitev. Pozdravljamo ukrepe, ki jih je komisarka že sprejela. Mislim pa, da je še nekaj ukrepov ki so omenjene tako v sporočilo komisije, kot tudi v mojem eh, poročilu, ki jih je mogoče uporabiti brez spremembe finančne uredbe. In mislim, da bi to morali vključiti tudi v poročilo o omestnem pregledu sedmega okvirnega programa. Nekaj sprememb pa bo treba narediti v finančni uredbi. In eh, o tem govori poročilo, s katerim se ukvarjajo v Kokobu. Torej, kako eh, menite, lahko, se lahko eh, obravnava eh, sprejemljivo tveganje pomote. Mislim, da moramo najti inovativni način soočanja s to težavo, mogoče različne načine obravnavanja raziskav, ko gre za majhne projekte in ko gre za večje projekte. Uh, drugi komentar. Mislim, da bi morali izkoristiti to priložnost tega eh, pregleda, da bi spremenili tisto, kar je treba spremeniti. Veliko stvari je zelo dobrih v sedmem okvirnem programu, te moramo seveda ohraniti, ampak naprimer pri tematskih prioritetah. Tu moramo prilagoditi tisto, kar je treba prilagoditi. Energija recimo ni bila prednost na takrat, ko se je ta program oblikoval. Potem večji podarek bi morali dati industriji sedaj, pa tudi strukturi mehanizmov moramo posvetiti pozornost. Nekatere od teh mehanizmov je treba spremeniti. Recimo JTI morajo biti bolj odprti za majhna in srednja podjetja in pa eh, univerze. Mogoče bi ponovno pre, eh, oblikovali program za majhna in srednja podjetja. Potem še zadnja stvar. Rekli ste, vključeno žensk. Sprašujem se, ali ne bi morali podariti tudi vključenost mladih znanstvenikov. Imamo ogromno mladih, odličnih znanstvenikov, vsaj pri nas je tako. In ti znanstveniki, ti mladi so brezposelni in se mi zdi, da bi bilo treba sprejeti neke spodbude, eh, ki bi eh, te mlade ljudi eh, pripravile, da bi sodelovali v teh raziskovalnih projektih. Kolegica Komi, hvala. Gospod predsednik, hvala tudi komisarki za izvajanje. Bila je zelo jasna in tudi razumeli smo, zakaj gre v prihodnosti. Popolnoma se strinjam s tem, da je treba večjo pozornost posvetiti inovaciji. To je ključni dejavnik. Obenem pa mislim, da je treba povdariti predvsem tudi mlade raziskovalce in raziskovalke. In tudi jaz se pridružujem gospe Karvaljo, torej da vključimo tudi mlade raziskovalke, kajti to je kategorija, ki je najmanj zastopana v moji državi. Poenostavitev postopkov financiranja tudi to je pomemben vidik. V Italiji eh, uporabimo malo teh eh, finančnih sredstev, moramo izboljšati postopke. Torej, um, mislim, da ti problemi pogosto nastajajo v državah članicah in ne na evropski ravni. Želim vprašati, kako kot komisija videte uh, eh, kako bi financirali predvsem tudi inovacije na eni strani, na drugi strani pa osnovne raziskave in eh, razmirje med objima. Mislim, da je to eh, bistvo, eh, bistveno tudi pri oblikovanju naslednjega programa, osmega. Angelika Nibler, prosim. Hvala, gospod predsednik. Ker je malo časa, bom omenila samo dve temi. Najprej se želim zahvaliti komisarki za to, da je prišla v naš odbor. Z ozirom na katastrofo na japonskem sprašujem, ali obstajajo načrti, da bi celotno področje tehnologiji eh, skladiščenja, shranjevanja, torej baterije in tako naprej izboljšali tako, da bi se eh, zanesljiva eh, preskrba z energijo Eh, obravnavala bolj tudi iz raziskovalnega vidika in drugo vprašanje so filozofske um, um, znanosti. Torej, nekateri pravijo, da jih v osmem okvirnem programu naj ne bi podpirali tako, kot je to bilo doslej. Eh, meni se to zdi narobe in zato želim slišati vašo prvo oceno, kako vi razmišljate o tem oziroma ali gledate na zrljivo drugače kot drugi. Eh, hvala. Eh, problem je, da ste se prijavila še dva kolega, ki sta prišla malo pozneje, ampak mi smo pravzaprav rekli, da je eh, zaključen seznam govorcev in pri tem tudi ostajamo. Gospa Merkis, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošla, gospa komisarka. Kar nekaj vprašanj imam o odnosu med Unijo inovacij in pa okvirnim programom. Ali bi nam lahko povedali, kaj eh, bi Unija inovacij lahko pomenila za naslednji okvirni program. In potem ste identificirali velike družbene izzive, ali bodo leti ključni dejavnik v okvirnem programu. Če je odgovor ja, potem bodo tri ali štirje taki izzivi. Ali boste omogočili, Eh, da bo ta okvirni program sprejet, upoštevajoč te tri izzive, ali pa boste prihranili en del za temeljne raziskave, se pravi za tiste, ki jih spodbuja radovednost. Kako boste to eh, uskladili? Potem inovativno partnerstvo. Kako bodo ta inovativna partnerstva usklajena z okvirnim programom? Ali bo vse v okvirnem programu eh, izvedeno preko inovacijskih partnerstev ali je to samo del eh, okvirnega programa. Mene imajo skrbijo ta inovativna partnerstva, kajti izgleda, da posod po komisiji nastajajo ta inovativna partnerstva. Nisem čisto navdušena nad tem. To so sicer nova orodja, ki ste jih našli, ampak mi, parlament, nič ne vemo, kaj se dogaja. Ali bi lahko nekoliko več povedali o tem, kaj se dogaja z inovativnimi partnerstvi in ali bomo tudi mi vključeni? En od glavnih. Eh, teža, eno od glavnih vprašanj eh, za inovacijami je fokus, je osredotočenost, kaj to pomeni, kakšne bodo prioritete, kaj boste črtali med prioritetami? Ali niso eh, ti veliki družbeni izzivi tisti, ki bi morali kazati pot? Mislim, da je vključenost državljanov izjemno pomembna za inovativnost, kako boste to rešili v naslednjem ukvirnem programu in potem ne na zadnje financiranje. Ali se boste v večji meri eh, odločali za tveganje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 znanstvenike, ta odličnost ne pomeni veliko. Vendar pa imamo še druge probleme. Pro, eh, pro, imamo tudi probleme v zvezi z oglaševanjem, z obveščanjem. če bo naš pristop ostal takšen, kot je, potem raziskovalnih potencijalov vzhodne in srednje Evrope ne bomo dobro izkoriščiti. Mislim, da moramo uporabiti realne principe, kot je eh, bilo to eh, v projektu Bonus. Hvala, Ferrera Madurel. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste prišli na to izmenjavo mnen o prihodnosti evropske znanstvene in inovativne politike. Inovacijske politike, pardon. Dovolite mi, da vam povem, da me nekaj skrbi, gospa komisarka. Strinjam se z vami, da je zelo pomembno, da imamo pred očmi to, kar želimo povedati državljanom Evrope. Ampak eno od ključnih sporočil je sporočilo o ravnotežju, o uravnoteženosti. Ampak nisem prepričana, da to res počnemo. Ko govorim o ravnotežnosti, govorim o podpori osnovnim, fundamentalnim eh, raziskavam in podpori inovacijam in potem govorim tudi o ravnotežju med tem, kaj dobro deluje v eh, OP7 in novimi instrumenti, ki jih bomo verjetno potrebovali za to, da se bomo lahko soočili z novimi izzivi. Eh, zagotoviti moramo določeno kontinuiteto v tem vzdušju negotovosti potem eh, potrebujemo ravnotežje med eh, že ustal, eh, uveljavljenimi raziskovalci in pa novimi raziskovalci. Ravno tako moramo še naprej poskušati povečati eh, razpoložljiva sredstva, se pravi proračune in pomiriti tiste, ki jih skrbijo nacionalni in regionalni eh, načrti. Meni bi bilo všeč, če bi prišlo do uravnoteženega povečanja raziskovalcev, tako da bi imeli ista razmerja kot eh, naši glavni konkurenti. To bi pomirilo ne samo raziskovalce, ampak vse deležnike v eh, znanosti in tehnologiji. Prepričana sem da se komisija zaveda tega, kar se govori. Želela sem vam to eh, povedati in upam, da eh, lahko odgovorite na nekaj teh pomislekov. Hvala lepa, gospa Toja. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se vam zahvaljujem, gospa komisarka, zato ker ste bili zelo jasni in tudi zato, ker z veliko strastjo se ukvarjate s to uh, materijo. Želim pa se lotiti bolj uh, bistvene teme in sicer virov. In vem, da eh, je razkorak med uh, idejami za strategijo 2020 in viri, ki so za to na razpolago. In ker je premalo virov na razpolago, obstaja tudi tveganje, da ne bomo dosegli teh ciljev. Gospa Grostet je tudi omenila. Uh, strategijo gospoda Tajanja in tudi problem, da prihaja denar brez eh, transparence iz drugih držav. Mislim, da se moramo lotiti te teme. Včeraj smo imeli zanimivo posvetovanje v odboru za krizo eh, in eh, tam so rekli, da je to neravnovesje pri virih velik izziv za nas. Torej, kako Eh, predvideti nove inštrumente za financiranje, da bomo dosegli naše cilje. Torej gre predvsem za to, da ohranimo vire, ki so predvidene za sedanji proračun in za leto 2012, ampak za prihodnost moramo storiti več in moramo predvsem tudi misliti na instrumente, ki imajo vzvodni učinek. Torej, uporabiti finančne instrumente, ki že obstajajo, eh, da se dajo jamstva za ulaganja in tudi, da se deli tveganje pri določenih vlaganjih in uh, ustrezni instrument je danes bil omenjen in je predviden v sedmem okvirnem programu, ampak mogoče potrebujemo tudi nove instrumente, ki bodo imeli učinek multiplikatorjev. Eh, seveda je treba vsak evro iz proračuna porabiti dobro. E, treba je videti, kje je evropska dodana vrednost, eh, izkoristiti kohezijske sklade in tako naprej. Torej, treba je neko skupno načrtovanje, ampak eh, treba je imeti za to dovolj denarja, dovolj sredstev, kaj izzivi pred nami so ogromni. Hvala. Christian Ehler. Christian Ehler. Ein Stück weg von der Sache. No, jaz se bom malo oddaljil od te eh, zdaj zelo strokovne razprave. Če je naš eh, cilj, da dobimo 20 odstotkov več sredstev za OP8, potem imamo samo do junija čas, da eh, sprejmemo kompromis, ki ga potrebujemo za to, da dobimo večino in to je kompromis med starimi in novimi državami, članicami, nočem iti sedaj v podrobnosti, ampak če tega kompromisa ne bomo dosegli zelo zgodaj, se bo zgodilo to, kar je pričakovati. V težavni proračunski situaciji bodo države član, stare države članice se bale za odličnost in ne bodo zainteresirane, da bi se politično eh, dalo na razpolago več denarja nove države članice, pa bodo postavile pod vprašaj programe kot so Galilijo in tako naprej. Torej zelo hitro moramo najti kompromis. Če nam to ne bo uspelo in če bomo o tem razpravljali v okvirnem programu 8, potem bo prišlo do tega, da ne bomo uh, imeli nekako Eh, strukturiranih proračunskih predvidevanj za to. Torej, mislim, da je treba o tem nekaj napisati tudi v zeleni knjigi in treba je najti soglasju, soglasje. Torej, eh, večletni finančni okvir, uh, o tem se razpravlja do konca leta. Če do takrat nimamo jasne zahteve, torej najmanj 20 do 25 odstotkov več sredstev, potem kompromis o tem pomembnem vprašanju. Če nam to ne bo uspelo, bomo iz različnih razlogov eh, tako v parlamentu, kot tudi v svetu neenotni in rezultat bo ta, da ne bo več denarja. Zato se odločno zauzemam za to, da izkoristimo zeleno knjigo za politični signal in zato za načelno odločitev o tem, kaj pomeni eh, jo ti cilji Mi smo pri okvirnem programu 7 se predolgo pogovarjali o sredstvih in na koncu je z velikimi mukami nam uspelo eh, nekako zbrati ta denar in simbolično povečati sredstva. Sedaj moramo ravnati prej in bolj pametno. In sedaj moramo imeti določene predstave o tem in tudi javnost obvestiti o tem, koliko uh, več denarja si želimo. Hvala. To je bila sedaj sedan, uh, uh, uh, zadnji prispevek uh, poslancev, sedaj pa bi dal komisarki deset minut časa, da poskusi odgovoriti na vprašanja. To seveda ne bo lahko, ker pač ni toliko časa na voljo, ampak mogoče bi lahko vsaj odgovorila na bistvene točke. Certainly. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, deset minut prav gotovo ni dovolj, da na vse odgovorim, ampak bom skušala odgovarjati v bloku. No najprej, stalno eh, poteka ta razprava o obvesnem pregledu sedmega okvirnega programa. Razlike med tistimi državami, ki zelo, zelo dobro delajo in drugimi, ki nimajo iste optike Že od samega začetka, že od sedmega okvirnega programa smo skušali čisto na praktičen način pomagati novim državam članicam. Čisto aktivno smo iskali valvasijske strokovnjake preko Evrope ve, eh, po Evropi, eh, istočasno pa spoštovali načelo odličnosti, potem smo podpirali eh, mreženje nacionalnih kontaktnih točk, povezovali nove in stare države članice in potem smo tudi skušali ugotoviti, če kdo ne uspeva, če se trudi, da bi ujel druge. V svojem uvodu sem rekla, da sedaj v glavnem poslušamo zlasti na podlagi te zelene knjige in upam, da bodo države, ki vedo, da so nekoliko manj uspešne, da bodo te države začele bolj aktivno sodelovati v tem procesu. Kajti moramo se Eh, nekateri stvari naučiti. Moramo prisluhniti tem državami. Kar pa zadeva strukturne sklade, o tem je govorilo veliko eh, članov. Ti so izredno pomembni za to, da izgradimo infrastrukture za raziskave, kajti ministri in parlamentarci iz teh držav mi stalno govorijo, da njihovi najboljši znanstveniki in raziskovalci odhajajo na delo drugam. Veliko jih gre v druge evropske države, veliko jih pa gre tudi daleč na vzhod ali daleč na zahod. Če bi imeli dobre, odlične infrastrukture, bi ti znanstveniki verjetno ostali. Kar zadeva prenos tehnologije, seveda se ukvarjamo s tem, da moramo imeti dvosmirne povezave s temi novo razvijajočimi se državami. E, kot veste, imamo dialog na visoki ravni s Kitajsko. Ta skupina za, na visoki ravni se srečala v Pekingu lani, se bo srečala tudi letos. Tudi sama bom šla na Kitajsko letos. E, In mislim, da je to bistvenega pomena, eh, o čemer moramo govoriti, kajti zelo pomembno je za vse na Zahodu, zlasti pa eh, za nas v EU, da eh, odnosi potekajo v obih smerih. Potem poenostavitev neprestano omenja odlično poročilo poslanke Marije Karvaljo. Kajti to poročilo je dejansko vogelni kamen za vse ukrepe poenostavitve, ki jih je treba sprejeti. In veliko krat sem že rekla, da vsi ti ukrepe poenostavitve, ki jih lahko sami sprejmemo, sami kot komisija, ti uh, eh, ukrepi so bili sprejeti, sedaj so pa v vaših rokah, pa v svetu morajo narediti kaj, da se bodo stvari premaknile in da se bodo poenostavili še druge stvari, tako v zvezi z finančnim okvirom kot v zvezi z. Eh, In eh, pomembno je, da parlament podpre eh, tudi vse te druge elemente in na tej podlagi moramo delati in zahvaljujem eh, se parlamentarcem, ki so že vložili napore v to. ITER, to vprašanje je bilo tudi postavljeno. To, to sem že veliko krat povedala. Kod, eh, gospod Lambert Sven, to je bil zame vroč krompir in še vedno je to zame vroč krompir. Kajti končno smo prišli do tega, da smo dali sporazum pred, na glasovanje. E, dve tretjini e, iz drugih virov, samo ena tretjina naj pride iz okvirnega programa. Vem, da smo se o tem pogovarjali. Pod, e, veliko prepirov je bilo tako v generalnem direktoratu, tudi v mojih službah, tako da smo obdržali to, kar smo. Vsi vemo, kaj se je zgodilo v razpravah o proračunu in ena odločitev ki je postala žrtev vsega tega ravno ITER. Še vedno skušamo najti rešitev za ITER in mislimo, da je to res pomembno, kaj ti to vpliva tudi na tiste države, eh, ki skušajo podpisati pogodbe za različne elemente dela in eh, to so tudi različni instrumenti kot žek. Eh, In eh, potem no, novi elementi. No, gospa Niber, mislim, da je o tem govorila. Govorila je pač v zvezi s tem, kar se dogaja na japonskem, v zvezi z jedrsko energijo. Vem, da se boste o tem pogovarjali s komisarjem Oettingerjem, ki je odgovoren tudi za eh, področje jedrske energije. Mislim, da takošnih posledic za, evropski, eh, za Evropo ni. Eh, trenutno so ravni sevanja normalne v eh, evropskih državah in eh, na, vse države članice imajo svoje postaje na svojih eh, eh, teritorijih. Komisija uporablja sistema Kuri, ki je sistem zgodnega opozarjanja in če bi v eni državi izmerili više ravni sevanja, potem bi takoj upozorili tudi druge. Eh, vendar pa so države članice same odgovorne za varno delovanje eh, svojih jedrskih central, morajo dajati tudi licence in morajo tudi zagotavljati spoštovanje določb o varnosti. Vendar pa mislim, da bo kolega Oettinger o tem povedal nekoliko več danes popovdne. Vloga Evropskega pa, eh, parlamenta v inovativnih partnerših. Seveda štirje Eh, člani bodo eh, in povabili jih bomo v, v njihovi osebni vlogi in predsednik Buzek bo tudi prosil za sodelovanje, kar zadeva eh, EIP je nasplošno. Mislim, da smo imeli že razprave, resne razprave tukaj in v svetu v zvezi z inovativnimi partnerstvi. Odločili smo se za pilotni projekt, zadovoljni smo bili, da je tudi Evropski svet četrtega dal zeleno luč, da ta pilot zaženemo. To je pilotni projekt in mora ostati pilotni projekt tako da lahko testiramo to, kar uh, si predstavljamo pod evropskimi inovativnimi partnerstvi. Seveda uh, je to zato, da bomo lahko možne probleme, ki bi se pojavili, popravili. In uh, gospa Merkes, veliko kolegov želi imeti inovativno partnerstvo pri nas, ampak smo strogi in imamo še strožje kriterije. Uh, za partnerstva in tudi za to, eh, kako in kdaj naj stečajo. Seveda pa smo omejeni z dejstvom, da eh, se moramo obrniti na svet, preden se objavi naslednje inovacijsko partnerstvo in preden dobi to zeleno luč. Eh, to je dober test in to je tudi čisto koristna omejitev, če temu želite tako reči. Potem je pa še ena stvar zelo pomembna, o kateri so govorili člani regije moram reči, da organiziramo regionalno konferenco Julija v Bruslu. Naslov bo, kako lahko v večji meri regije eh, koristijo eh, okvirni program. Veliko interesa je za to konferenco regij, kaj ti regije pravijo, da niso dovolj vključene, da tudi niso dovolj obveščene eh, ne vejo dobro, kaj je sploh na razpolago in zato želijo regije biti vključiti. Vključi RSFF sedaj razvijamo en instrument za majhna in srednja podjetja znotraj RSFF, tako da bi lahko majhna in srednja podjetja tudi dobila ustrezno podporo. Imamo skupino komisarjev, ki predseduje komisar REN. Ta se ukvarja z inovativnimi novimi finančnimi instrumenti, ki naj bi rešili nekaj vprašanj, ki so jih omenjali člani vašega odbora. V tej skupini imamo tudi Evropsko investicijsko banko, Evropski investicijski sklad. Njihovi uradniki razlagajo, kaj je mogoče, kaj mogoče ne bo mogoče in kako bi lahko oni pomagali za to, da bi nekoliko olajšali breme eh, v prihodnje. Kar zadeva prihodni proračun, tu smo pa v rokah parlamenta in sveta, povsem. In sedaj se obračam na parlament in na ta odbor kot na eh, nekoga, ki nam lahko pomaga pri tem, da bi imeli dober proračun za raziskave in razvoj. In kar zadeva reorganizacijo generalnega direktorata, ne bi želela, da bi odšli od tu prepričani, da, zanem, da zanemarjamo eh, filozofske vede oziroma mehke vede. Ne bi želela, da si, tega, eh, da, da si to mislite. Podpirali bomo vse elemente, ampak ključni strateški okvir bo zagotavljal podporo upoštevajoč globalne družbene izzive. Ampak Eh, raziskave morajo tudi iskati eh, rešitve, vendar pa to zahteva tudi fundamentalne bazične raziskave. Rešitev eh, za globalne izzive ne bomo mogli najti brez odličnih bazičnih raziskav. Zato se vam zahvaljujem za vaša vprašanja. Žal mi je, da nismo imeli dovolj časa. V bistvu Eh, govorim že malo predolgo, ampak eh, z velikim veseljem bom odgovorila na vsa vaša vprašanja, tudi bilateralno, če želite ta vprašanja postaviti. Hvala lepa in veselim se že našega nadaljnega sodelovanja. Ganz herzlichen Dank für erstens. Najlepša hvala prvič, da se, ste se vzeli čas potem za vaše informacije in seveda tudi za dobro sodelovanje, ki ste ga izkazali tudi danes. Mislim, da bomo imeli v naslednjih tednih in mesecih še številne zanimive razprave. Najlepša hvala. Ladies and gentlemen, Gospe in gospodje, ali ste pripravljeni, ali lahko začnemo z glasovanjem? Ste vsi, imate vsi kartice? Ali lahko začnemo, gospi in gospodje? Malo smo spremenili današnji dnevni red, ampak sedaj smo še. Delamo še po prvotnem delovnem pravu delovnem programu in sicer gre sedaj za glasovanje o podrobnih pravilih za dostop do vladnih storitev, ki jo, do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa Galileo. To je deveta točka dnevnega reda. Mislim, da lahko začnemo. Ste pripravljeni? Predlog spremembe 23, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. AFET 12 za proti vzdržani sprejeto, AFET 13 za, proti vzdržani sprejeto, AFET 14 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 1, Kompromis 1 za, proti sprejeto. Pozabil sem vprašati, če se kdo vzdrži. 26 za, proti vzdržani sprejeto. AFET 16 za, proti vzdržani sprejeto AFET 17 za, proti vzdržani sprejeto 27 za, proti vzdržani sprejeto AFET 19 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa afet 20 do afet, afet 21, 22, 23, 24, 26, to se lahko glasuje v sklopu za, proti, vzdržani, sprejeto, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, 30 za, proti, vzdržani, sprejeto, afet 25 za, to je dodatek za, proti, vzdržani, sprejeto, afet 26 za, proti vzdržani sprejeto, 7 afet 27 za, proti vzdržani sprejeto, afet 28 za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti vzdržani sprejeto. No, vse bi lahko vsem glasovali kar v sklopu. Afet 29 za, proti vzdržani sprejeto. Afet 30 za, proti vzdržani sprejeto, AFET 31 za, proti vzdržani sprejeto, AFET 23 za, oziroma 32 za, proti vzdržani sprejeto, 33 AFET spet za, proti vzdržani sprejeto, AFET 34 za, proti vzdržani sprejeto. 32 z ustnim amandmajem kolega Lamberca, ki ga mu sedaj ni treba prebrati, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Aneks 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Afet 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Afet 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, dva za, proti, vzdržani sprejeto, afet tri za, proti, vzdržani, to pa ni sprejeto, petnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dva, afet dve za, proti, vzdržani sprejeto, šestnajst za, proti, vzdržani sprejeto, tri za, To je dodatek za proti vzdržani sprejeto. 17 za proti vzdržani sprejeto. AFED 4 za proti vzdržani zavrnjeno. 4 za proti vzdržani sprejeto. 19 za proti vzdržani sprejeto. 20 za proti vzdržani sprejeto. Afet 5 za, proti vzdržani sprejeto. 5 za, proti vzdržani sprejeto. Afet 8 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto. Afet 10 za, proti vzdržani sprejeto. Afet 11 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto 22 z ustnim amandmajem kolega Lamberca za proti vzdržani sprejeto 12 kolega Lamberc spet ustni amandma za proti vzdržani to pa je zavrnjeno 13 za proti Pri 12 to želite preveriti, dobro, bomo preverili, tako da bomo enkrat uporabili ta aparat. Glasujte, prosim. NILS glas preveč. Closed. Konec glasovanja. Rezultat pa je. Tesn. Tesno zavrnjeno, torej zelo, zelo tesno, dobro, da smo prevedili, 40 jih je glasovalo proti 10 za. Kdo pa je pravzaprav predlagal, da elektronsko glasujemo? Uh, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Afet 17 za, proti, vzdržani, oziroma 7, se opravičujem, 7 za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa končno glasovanje, začetek glasovanja. No, no, Ali lahko začnemo glasovanje sedaj? Sedaj gre. Glasujte, prosim. Spet en glas iz vrst ELS preveč. Še vedno. Sedaj pa je konec glasovanja in rezultat je zelo jasen. Sedaj pa dobi gospod Glante besedo. Eh, hvala sekretarjatu eh, poročevalcem v senci za sodelovanje in predvsem tudi za pripravljenost sklepati kompromise in upam, da bo ta pripravljenost za kompromise eh, dana tudi pri pogajanjih svetom. Hvala za delo, hvala za Hitro glasovanje mislim, da smo dosegli rekord, sedaj pa sledi obravnava naslednje točke dnevnega reda in sicer deseta točka. To so evropske širokopasovne povezave. Gospa Cavila je poročevalka. Prosim vas, če se želite pogovarjati med sabo, hitro zapustite dvorano. In to na miren način. In če ste v dvorani, prosim, da ste tiho. Gospa Cavila ima besedo. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, cilj tega poročila je, da se pripravi obširno poročilo, ki upošteva tako predloge komisije kot tudi držav članic in da se eh, pridvidejo tudi spodbude za, države, za državljane, za potrošnike in tudi za pomembne deležnike. Gospe in gospodje, dragi člani tega odbora, drage kolegice in kolegi, 2003 je komisija ugotovila, da je dostop do interneta postala temeljna pravica za vse državljane. Od takrat naprej je vloga širokoposlovnih povezav postajala vedno večja. Ju, julija 2010 je na finskem eh, dostop do širokoposlovnih povezav bil eh, utemeljen kot pravica, kot zakonska pravica. Torej vsak državljan ima pravico vsaj do enega megabita eh, eh, torej zmogljivih povezav. Eh, ponudniki internetnih povezav v Španiji so bili pozvani, da določijo dostopne cene za dostop do uh, širokopasovnih povezav. Torej, naš cilj mora biti uh, da se zagotovi do 2013 osnovni dostop za vse državljane, pri čim eh, naj bi minimalni standardi veljali tudi za podeželje, 2 mega, megabita za uporabnike in 12 megabitov za eh, mesta, tako piše v poročilu. Če eh, si ogledamo cilje 2020, eh, je treba upoštevati, je. Ja, treba za dosego ciljev eh, predvideti eh, tudi primerjalne kriterije eh, za digitalno agendo, torej za celotno Evropsko unijo in ne samo za nacionalne države. Brez dvoma je tako, da je eden da gre predvsem tudi za financiranje. 2010 je državna pomoč za širokopasovne povezave znašala 1,8 milijard evrov. Ceni se, da NGA dostop, da bo to stalo več kot 200 do 300 milijard evrov. In 38 milijard evrov bomo potrebovali za to, da pokrijemo uh, to 100 megabitni dostop uh, v skladu s cilji, ki smo jih določili za Evropo 2020. Upoštevajoč vse to, potrebujemo tudi inovativne možnosti financiranja eh, tega velikega projekta. Naprimer, moramo upoštevati vlogo javno-zasebnih partnerstev in sofinanciranja. In treba se osredotočiti tudi na uporabo sredstev EU in to je treba učinkovito povezati vse vrste financiranja. Eh, potem gre tudi za obveznice za EU projekte. Ta razprava poteka. Po moje, je širokopasovna povezava infrastrukturni projekt in to bi lahko financirali tudi z obveznicami za EU projekte. E, eh, 4 milijone evropejcev ima tudi e, povezavo preko optičnih vlak v Evropi. E, sicer pri tem zaostajamo za Korejo in Japonsko, ampak kljub temu moramo videti, da govorimo tudi o različnih trgih in da ni pravično eh, primirjati obstoječe številke. Če nam gre za rast pri široko poslovnih povezavah, mislim, da moramo povdariti predvsem tudi eh, torej povezavo z optičnimi vlaki, eh, vlakni eh, inštituciji, kot so šole, raziskovalne inštitucije in tako naprej. In razen tega želim povedati, kaj dela Romunija, naprimer, eh, tudi na področju optičnih vlaken. Ker tam nimajo bakrinih vodov, eh, veliko investirajo v optična vlakna. In pri tem optična vlakna pritrjujejo na telefonske uh, vode, Eh, in tega ne delajo pod eh, zemljo. Mislim, da je še veliko zadev, ki bi jih lahko omenila in lahko bi zelo dolgo eh, govorila o tem, ampak veselim se razprave. Preden bom končala, pa želim omeniti samo še dve zadevi. Prvič, vsa naša prizadevanja, kar zadeva vlogo široko pasovnih povezav, bo uh, Eh, eh, eh, torej pri tem moramo paziti predvsem tudi na uh, trdno internetno varnost. In mislim, da gre pri tem za zadevo, uh, s katerimi se okvarjajo različne tudi posvetovalne skupine. Komisija pripravlja tudi sporočilo proti koncu maja oziroma na začetku junija bomo dobili ustrezno sporočilo. Uh, In mislim, da ni treba tega omenjati že sedaj v tem poročilu, temveč bo sledilo posebno poročilo o tej internetni varnosti. Eh, hvala vsem, ki so sodelovali pri razpravah in jaz upam, da bomo na koncu imeli eh, obsežno in tudi dobro uravnoteženo poročilo. Hvala. Hvala osem se jih je prijavilo za razpravo. Prosim vas, da uh, ne govorite več kot minuto ali dve, gospa Valjan, prosim. Hvala, gospod predsednik. Najprej želim čestitati gospe Caveli za to, kar se zdi, da je zelo uravnoteženo poročilo. E, govorite tudi o direktivi o Eh, telekomunikacijskih stritvah, potem o nediskriminaciji, o, potro, o pravicah potrošnikov in tako naprej. In to zelo cenim. Cenim, da je poročevalka vključila tudi državno pomoč v to poročilo, ampak sporočilo eh, komisije je pri, na tem področju zelo precizno in čudno bi se mi zdilo, če tega ne bi vključili v poročilo. Jaz sicer sem mnenja, da naj bi prepričili eh, državno, eh, eh, da potrebujemo državno pomoč predvsem tam, kjer zasebniki ne investirajo, naprimer na podeželju. In menim, da so cilji od zgoraj na vzdol, naprimer to, kar smo se dogovorili za digitalno agendo, široko pasovne povezave za vse evropske državljane do leta 2013 in da se zagotovi, da bo do leta 2050 eh, do 2050 odstotkov gospodinstv imelo dostop 100 megabitov, eh, to seveda eh, Eh, lahko spodbudi tudi rast trga in želim, da pripravite tudi priporočila v tem, eh, tej zvezi, kar zadeva člen 29. Nisem za ustanovitev delovne skupine, tako kot predlagate. Sem tudi proti ustanovitvi novih agencij in birokratskih eh, struktur in tudi ne vemo, v kak, kateremu namenu naj bi ta delovna skupina služila. Ne vidim dodane vrednosti, razen tega menim, da bi taka delovna skupina skupin, da bi v njej prevladovali predvsem veliki akteri in to vodi spet do izkrivljanja. Potem v tretjem členu je omenjena internetna varnost, ampak to bomo morali tudi še spremeniti. Ko investiramo veliko denarja v širokopasovno povezavo, moramo ustrezno upoštevati tudi internetno varnost to, kar je gospa Cavila povedala o Romuniji, jaz sem poslanka iz Romunije in moram povedati, da upam, da eh, vlaganje Romunije v široko poslovne povezave, upam, da se bo to upoštevalo tudi eh, kot del eh, gospodarske rasti. Eh, torej, če si ogledamo v eh, mestih, kako to zgleda, ne, če ti eh, kabli potem visijo na teh drugih, to pravzaprav ne, z, ne zgleda lepo in jaz sem, bi bila prej za to, da se to eh, ukople v zemljo. Kolega Kalfi, prosim. Hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti poročevalki gospe Caveli za to poročilo in tudi zelo, za zelo odprto metodo dela pri pripravi tega poročila. Želim se osredotočiti na nekaj zadev, ki bi jih morali še dopolniti v tem poročilu. Prvo se nanaša na, na nekaj, kar je bilo že omenjeno in sicer zagotovitev univerzalnih storitev. In če govorimo o dostopnosti uh, vseh, potem moramo seveda se tudi vprašati, kako je to možno financirati in izvesti tudi z fin tehničnega vidika. Druga stvar, govorimo o razvoju širokopasovnih povezav in mislim, da je to treba bolj povezati z razvojem IKT. Uh, eh, uporaba internet računalništva v oblaku, vse to je treba upoštevati, kajti ta razvoj na področju IKT bo povezan z upravljanjem in tudi z vrsto široko poslovnih povezav. Zelo povdarjam to, kar je povedala gospa poročevalka o internetni, o kibernetski varnosti in mislim, da moramo izvajati pritisk na komisijo ne samo na tem področju, temveč tudi na širšem področju kibernetske varnosti. Za razliko od eh, kolegice iz Alde sem zato, da se ustanovi delovna skupina, ki naj bi razpravljala in oblikovala širokopasovne povezave v Evropi. Ta delovna skupina naj bi vključevala pomembne deležnike. Pri tem ne mislim samo na velika podjetja, temveč tudi na evropske inštitucije, predstavnike potrošnikov, agencije kot so Berek in Enisa, tako da bi imeli nek celovit pogled eh, vseh deležnikov um, združen v tej delovni skupini. Veliko je seveda povezano s financiranjem, s spodbujanjem zasebnega uh, vlaganja. Mislim, da naj bi zasebno. Zasebna vlaganja bila v središču, ampak tudi javno financiranje je potrebno, kajti eh, ni možno zagotoviti 100 odstoten dostop do širokoposovnih povezav brez javnih eh, investicij in mislim, da moramo vlogo regiji veliko bolj vključiti pri oblikovanju. Eh, prihodnosti širokopasovnih povezav. Gospod Hökmar, hvala, predsednik, hvala eh, poročevalki za to poročilo. Imam tri eh, zadeve, ki jih želim povdariti. Prvo je kibernetska varnost, kajti to je treba zagotoviti za eh, prihodnost interneta. Druga stvar, o tem smo razpravljali tudi že prej in dobro je, kar je zapisano v poročilu, ampak mislim, da moramo biti še bolj ambiciozni, eh, bolj kot si upamo biti. Eh, vem, da je lahko eh, navesti neke visoke cilje z besedami, brez možnosti, da jih dosežemo, ampak mislim, da moramo tudi spremeniti način, kako razmišljamo o tem. Če nismo odločeni, da bi dobili najboljše zmogljivosti, hitre povezave, potem nam to tudi ne bo uspelo. Ne gre samo za politične odločitve, temveč tudi rena za ulaganja. In mislim, da moramo predvsem se osredotočiti, da pridobimo čim več zasebnega vlaganja, kajti to je najhitrejši način za uh, hitro širitev širokopasovnih povezav. Vem, da je paradoks, kajti tako ko uh, naj bi davkoplačevalec prispeval svoje, s tem tudi že uh, določamo meje, omejujemo nadaljni razvoj. Iz jasnih razlogov, kajti vse države članice se eh, ubadajo s proračunskimi težavami. Veliko je torej omejitev pri javnih izdatkih, ampak mislim, da moramo uporabiti to področje tudi predvsem seveda za komercialna vlaganja. Uh, mislim pa, da moramo državno pomoč uporabiti zelo usmirjeno v območjih, kjer pač drugače ne pride do razvoja, pa tudi zato, da se omogoči večja kakovost, eh, zmogli, eh, večja zmogljivost, torej tam, kjer to mogoče za komercialne ponudnike ni uh, privlačno. Uh, torej, ne gre samo za pokritost, temveč tudi za zmogljivost. In mislim, da moramo biti pri tem zelo osredotočeni. In jasno je, da so na prve, v prvem rangu, torej na prvem mestu, eh, investicije zasebnega sektorja, ki pa jih mora dopolniti potem državna pomoč. Kolega Brezina. Za veľmi dobrou správu. Hvala želim se zahvaliti za zelo uh, dobro poročilo, za odlično poročilo. Nimam eh, nič proti političnim ciljem, eh, ki so navedeni v tem poročilu, torej kar zadeva povečanje hitrosti širokopasovnih povezav, potem tudi, da naj bi to bilo odprto čim več ljudem oziroma da bi bila pokritost čim večja v Evropi. Eh, sedaj pa nekaj o neutralnosti. V točki A vidimo različne možnosti, kako eh, izvesti širokopasovne povezave, torej bakrini vodi, satelit, eh, optična vlaka, vlakna in tako naprej. V deveti točki, ko govorimo o digitalni dividendi, pa govorimo o tehnološki neutralnosti. E, iz tega pravila naj bi bila ena izjema in sicer sateliti, kajti če si ogledamo, kaj lahko, če so, kako so mogljivi sateliti, torej, ki so najbolj eh, oddaljeni prenosniki. Sateliti imajo, eh, izpolnjujo posebne, specifične naloge. Želim, da se zaščitijo po največji možni meri frekvence, tako da ne bo prihajalo do interferenc in da jih eh, bo možno bolj učinkovito uporabiti, torej predvsem eh, tudi satelite. Kolega De Angelis, prosim. Grazie. Hvala, gospod predsednik. Eh, torej, dostop do širokopasovnih povezav lahko prispeva tudi k gospodarski rasti. Eh, lahko to primerjamo z električno revolucijo ob koncu eh, 19. stoletja. Eh, širokopasovne povezave morajo biti seveda odprte vsem, tudi s pomočjo države. In to je največje zagotovilo, da se dosežejo cilji, ki smo si jih zastavili za leto 2020. Želim povdariti tri točke, ki se mi zdijo še posebej pomembne in sicer odprta konkurenčnost in demokratična dostopnost do novih omrežij. Torej gre za trajnostno konkurenčnost, ki jo je treba zagotoviti z odprtimi arhitekturami. In to bi bilo tudi v skladu z pravili za dodeljevanje državnih pomoči in to bi preprečilo nevarnost monopolizacije trga. Drugo, drugo vprašanje, države člane, članice morajo zagotoviti eh, predvsem tudi dostop do optičnih vlaku, vlaken vsem ponudni, ponudnikom. Eh, Eh, direktiva 140 to ureja in to, to bi prevedlo tudi do znižanja stroškov in s tem bi se sprostil kapital, ki bi ga lahko uporabili za druge sektorje in to bi eh, zmanjšalo tudi kompresivne stroške, torej celotne stroške, kar zadeva dostopnost, je treba eh, predvsem misliti na potrošnike. Potrošniki morajo imeti dostop do konkurenčnih storitev tudi z troškovnega vidika. Zato je treba upoštevati tudi posredne stroške. Se pravi, da je treba uporabiti um, načela za obračun teh stroškov, ki bodo primerljiva na evropski ravni. Hvala poročevalki gospe Caveli eh, in mislim, da bo možno predvsem vključiti tudi načela, kar zadeva konkurenčnost eh, trga IKT in predvsem tudi, kar zadeva možnost dostopa za vse evropske državljane, kot kolegica Tikal. Najlepša hvala. Tudi sama se eh, poročevalki zahvaljuje za poročilo. Po mojem mnenju je pomembno podpreti razvoj že razpoložljivih infrastruktur, vendar pa moramo tudi podpirati razvoj digitalnih vsebin. Leta 2008 smo sprejeli načrt za gospodarsko oživljanje in teda je komisija najavila, da bo en milijon evrov namenjen temu, da se zagotovi pokritje za vsebin uh, eh, visoko hitrostnim internetom povsod po Evropi. Vendar pa tega denarja potem ni bilo. Sedaj govorimo o tem, da moramo cilje doseči do leta 2013, do konca tega leta, vendar pa tudi to ne bo mogoče, če ne bo ustreznega proračuna za to. Mislim, da moramo posebno pozornost posvetiti izoliranim območjem in malo naseljenim območjem. Ponudniki internetnih storitev ne bodo sami eh, iz svojega interesa postavljali potrebnih infrastruktur za te regije, kajti menili bodo, da ne bo dobiček dovolj visok. In zato bomo rabili javna sredstva, če želimo v izoliranih območjih zgraditi takšno infrastrukturo. In potem še zadnja stvar, varnost na internetu ali kibernetska varnost. Gospod predsednik. Dobro bi bilo, če bi naš odbor pripravil poročilo o tej temi, o kibernetski varnosti. E, Evropska komisija se s tem že ukvarja in mislim, da bi bilo dobro, če bi e, naš odbor pripravil poročilo na lasno pobudo na to temo. Vsi e, zaščitni mehanizmi v informacijski družbi so prioriteta. In ravno tako moramo zagotoviti, da bodo vsi udeleženci v eh, digitalni družbi poznali svoje obveznosti in svoje odgovornosti ter pravice. In to velja za potrošnike in ponudnike. Hvala. Angelika, Angelika Nibler, hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se pridružila kolegom, ki so podprli poročevalko in se tudi zahvalili za njeno poročilo. Mislim, da je to zelo dobro poročilo, zelo uravnoteženo poročilo. Še prav posebej, ko gre za nove spodbude, za, zasebno, za zasebne investicije, za namenom uspodbujanja široko poslovnih povezav. Poleg tega je potrebno tudi sodelovanje držav članic, zagotoviti je potrebno dostop do širokopasovnih povezav za vse državljane Evropske unije. Naj podam le nekaj pripomp. Mislim, da bi morali v poročilu še povdariti vlogo nacionalnih regulatorjev, kajti mislim, da morajo ti zagotoviti, kje ne prihaja do zdrave konkurence, kje se pojavljajo pomankljivosti, kaj je potrebno storiti za zagotovitev eh, širokopasovnih eh, povezav. Poleg tega pa je pomembno ugotoviti tudi, kakšna je vloga Evropske unije, še prav posebej, ki lahko pomaga Evropska koordinacija, kakšna je vloga Enise kako lahko Evropska unija pomaga s priporočili, konkretnimi pobudami in tako naprej. Mislim, da bi to lahko še bolje vključili v to poročilo. In še ena točka, ki se mi zdi, da manjka. Tukaj govorim o satelitskih eh, komunikacijah. Mislim, da je to zelo pomembno, zato da bi zagotovili široko pasovne povezave tudi eh, za podeželska območja. Tu lahko sateliti pomagajo spomnim se še razprave o uh, svežnju za telekomunikacijske storitve. Takrat se je izkazalo, da je zelo draga predvsem infrastruktura za širokopasovne povezave. In v svežnju za telekomunikacijske storitve smo eh, takrat sklenili, da če se že polagajo novi vodi eh, na podeželju, da se hkrati vključijo tudi vodi za široko pasovne povezave. Ne vem, eh, kako je situacija napredovala v posameznih državah članicah, v kolikšni meri se to že izvaja in morda ima poročevalka na tem boljši pregled in bi lahko o tem kaj več povedala. tako da ne bo prišlo do dodatnih stroškov pri zagotavljanju širokopasovnih povezav. Mislim, da je potrebno torej izvesti to priporočilo iz eh, svežne zatemne komunikacijske storitve v državah članicah. Najlepša hvala. Stil. Gospod El Casilio. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada pridružila čestitkam poročevalki, kajti pripravila je izjemno dobro poročilo. Naj spomnim na razpravo, ki smo jo tukaj imeli, ko smo prvič govorili o tej temi. Rada bi povedala, da gre za svežen ukrepov, ki se ne nanaša zgolj na široko pasovne povezave, ampak tudi na sporočilo komisije o omrežjih in pa o spektru frekvenc. Kolega Hkmark je bil poročevalec za to področje in kar zadeva široko poslovne povezave, je naše stališče pravzaprav podobno. široko pasovne povezave so naš cilj eh, za leto 2013. In sicer gre za eh, široko poslovno povezavo z 100 uh, eh, megabajti. In Po drugi strani je pomembno tudi, da imamo v Evropski uniji možnost, da izkoristimo spektr frekvenc, če želimo zares biti konkurenčni v svetu. Gospe Caveli, bi rada čestitela tudi, ker je vključila evropske regulatorje. še posebej, ko gre za enoten trg na področju elektronske komunikacije. Tukaj lahko evropski regulatori igrajo pomembno vlogo. Načeloma poročevalko torej podpiram, vložila pa bom še predlog spremembe. Mislim pa, da potrebujemo dosledno mnenje parlamenta na to temo. Tukaj govorim o celotnem svežnju komisije kar zadeva spektr frekvenc, pa mislim, da moramo imeti enako usmeritev kot pri poročilo gospoda Hökmarka. Najlepša hvala. Gospa Groste. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. To poročilo je zanimivo iz dveh razlogov. Po eni strani vidimo, da so nujno potrebno omrežja visoke hitrosti, za to, da izboljšamo našo konkurenčnost. Po drugi strani pa je to tudi potreba, ki jo imajo naši sodržavljani. Govorili smo o evropskem financiranju, EIB, eh, FEDER. Ne bom govorila o vsem zasebno eh, javna partnerstva, ampak kako naj spodbudimo ponudnike na tistih področjih, ki niso tako privlačna in kako zajamčiti največjo možno hitrost za vse. Ali smo izkoristili vse možnosti? Ali imamo že primere projektov, ki so bili izvedeni eh, s temi sredstvi, o katerih govori poročevalka? Naj povdarim eno točko. Rekla sem, da je visoko hitrostni internet koristen za vse naše državljane. Zato moramo povdariti eh, možnosti, Eh, varčevanja, ki jih to omogoča, pa tudi inovativnost, ki jo to omogoča. Če bomo omogočili vsem državljanom dostop do visokohitrostnega interneta, eh, no, sama sem eh, veliko eh, se ukvarjala s telemedicinom in e-zdravjem. V Eh, direktivi o čezmejnih povezavah ni veliko doseženega, zato ker so bile nekatere države članice proti, ampak mislim, da je treba države članice spodbujati, da investirajo na ta področja, kaj te visoko hitrostni internet je tudi možnost za varčevanje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu komisije, gospod Mater. Thank you, Mr. Chairman. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot sem povedal že pri zadnji seji, komisija pozdravlja to poročilo. Odlično smo sodelovali z poročevalko, gospod Savelo, in delo je potekalo izjemno dobro. Slišali smo številne komentarje in ne želim odgovarjati na vsakega posebej. Podal bom le nekaj splošnih pripomp. Najprej k razlogu, zakaj smo sploh pripravili to poročilo. Gre za strategijo 2020 in temelj te strategije je rast in pa ustvarjanje novih delovnih mest, konkurenčnost in razvoj gospodarstva. Polovico rasti produktivnosti eh, pripre, priporo, eh, prispeva ravno digitalna tehnologija in zaradi tega je tako pomembno, da se ukvarjamo z to temo in zato smo pripravili to poročilo. Mislim, da je to priporočilo oziroma to poročilo zaradi tega še, tako, še toliko bolj pomembno. Podali smo priporočila za široko poslovne povezave eh, za Evropsko unijo, sedaj pa moramo narediti še korak naprej in mislim, da to poročilo v tem zaiku igra pomembno vlogo. Številni poslanci so govorili o možnosti znižanja eh, stroškov investicij. Komisija je mnenja, kot so dejali že številni govorci, govorci pred menoj, da so zasebna partnerstva, javno-zasebna partnerstva eh, najpomembnejša pri financiranju te strategije. To ne bo mogoče na vseh področjih, vendar pa mislim, da bi lahko na ta način dosegli cilj 250 milijard evrov. Velik del teh sredstev bo prišel iz zasebnega sektorja. Kaj pa lahko storimo, da bi znižali stroške za te investitorje? Omenjeni so bili že številni predlogi, namreč polaganje optičnih vlaken ko potekajo druga javna dela. Američani to imenijo, imenujejo strategija izkopli in položi vse vode naenkrat. Torej, države članice morajo pomagati v tem postopku. Države članice so želele boljše sodelovanje za namenom dosege te ciljev. 23. marca bomo imeli eh, sejo z državami članicami in skušali bomo doseči premik na tem področju. Vse države članice potrebujejo strategijo za dosego ciljev. Mislimo, da vsem državam članicam ne bo uspelo doseči evropskih ciljev. Obstajale bodo določene razlike in zato je sodelovanje še toliko bolj pomembno ta postopek se šele začenja. Naj omenim še satelitsko tehnologijo, ki so jo omenili številni poslanci. Mnenje komisije je sledeče. Ostati moramo tehnološko neutralni. Če lahko satelitska tehnologija doseže cilje, potem bo to del naše strategije. Moje informacije v tem trenutku so takšne, da sateliti v tem trenutku ne morejo zagotavljati povezave eh, 30 megabajtov. Vendar pa se lahko sateliti uporabljajo v povezavi z eh, brezžično povezavo, kar je še prav posebej pomembno za podeželska območja. Govorili smo z operaterji eh, satelitskih povezav in Nadaljevali bomo z delom v tej smeri. Kibernetska varnost, tudi to so omenili številni poslanci in strinjamo se z vsemi, da je kibernetska varnost izjemno pomembna. S tem se ukvarjamo v okviru digitalne agende, zaradi tega nismo posebej izpostavljali varnosti na tem področju, vendar pa naj vam zagotovim, da se bomo na kibernetsko varnost v prihodnosti vsekakor osredotočili. Naj s tem zaključim. Hvala lepa gospe Caveli za zelo eh, pozitivno in zelo uporabno poročilo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Cavela, želite še enkrat besedo? Uh, you, hvala lepa gospod predsednik, zahvaljujem se vsem kolegom za dragocene prispevke k temu priporočilu. Zahvaljujem se tudi komisiji, gospodu Materju. Odlično sva, sva namreč sodelovala. Dragi kolegi, v tem odboru smo imeli poročilo gospe Kastiljo o digitalni agendi in pa poročilo o radijskih frekvencah gospoda Hökmarka. Moje poročilo. Skuša biti v skladu z poročilom o digitalni agendi in pa s poročilom gospoda Hkmarka o radijskih frekvencah in upam, da mi je to uspelo. Vaše pripombe so bile vključene v to poročilo. Rok za uložitev predlogov sprememb je 23. marec in upam, da se bomo predtem še lahko sestali z poročevalci v senci. Sprašujem sekretarja torej še enkrat, ali je rok za uložitev predlogov sprememb 23. Eh, marec? Samo dve pripombi glede tega, kar so povedali kolegi. Delovna skupina je sprožila veliko vprašanj. Evropska komisija je že napovedala sestavo in pa delovanje digitalne skupščine. Torej mislim, da bi morali v to poročilo vključiti delovno skupino in mislim, da bi morali vključiti vse deležnike. Kaj ti? Ne smemo pozabiti, da gre tukaj za hitro rastoč trg in zaradi tega moramo poskrbeti tudi za posvetovanje z potrošniki in z drugimi členi tržne verike. In še pripomba gospoda Hökmarka glede državne pomoči in glede obsega državne pomoči. Strinjam se, da je to zelo dober predlog. Gospa Niblarjeva. Ne vem, kaj se je zgodilo v državah članicah v zvezi z svežnjem z telekomunika za telekomunikacijske storitve. Morda bi lahko na to vaše vprašanje odgovorila komisija. Torej, Imeli bomo sestanek z poročevalci v Senci. Rok za vložitev predlogov sprememb je 23. marec in zahvaljujem se tudi sekretarjatu za vso pomoč pri pripravi tega poročila. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Če nihče več ne želi besede, potem lahko zaključimo s to točko dnevnega reda. Gospod Savela je že dejala, da je rok za vložitev predlogov sprememb 23. marec in sicer ob 12. In naj dodam še, da bomo konec maja, 25. 26. maja, glasovali v odboru. Najlepša hvala in s tem prehajamo k naslednji točki dnevnega reda, če je z nami že kolegica iz odbora za proračun. Ne vidim je. Ali je tukaj? Gospa Balcani. Gospod Balcani potrebujemo. No? What can we do now? The Balzini is not there? Are there news about? No. If you want, I can call the uh, Balzani, uh, Francesca. Yeah. We, we called her office. And yeah, and? Eigentlich müsste die Kollegin Balzini jetzt hier sein. Kollegica Balzani bi morala biti z nami, ampak na žalost je v tem trenutku ni. Klical sem tudi že njen, njeno pisarno in nikogar ni tam, morda je na poti. To bi bilo dobro pojasnilo. Mor Ta bi sicer lahko začeli z naslednjo točko dnevnega reda, ampak najbrž tukaj ni določenih kolegov, ki bi morali govoriti na to temo. Mogoče si vzamemo nekaj minut. Äh, Dobro. Potem lahko v imenu nas vseh pozdravim kolegico Balzani. Je poročevalka za proračun za leto 2012 v odboru za proračun in Poslala mi je pismo ter prosila, da bi se pogovorili o naših ciljih in mislim, da je zelo dobro, da se tudi osebno pogovorimo, da nimamo zgolj pisne korespondence, zato nas veseli, da ste danes tukaj z nami. Na kratko vam bom dal besedo, imamo približno pol ure časa, mogoče bi lahko torej na kratko naredili uvod, potem pa bodo kolegi podali svoje mnenje, še prav posebej poročevalec. Presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala tudi vsem kolegom za to sejo. Razlog, da sem danes tukaj, je izjemno enostaven. Mislim namreč, da je pomembno, da poskrbimo za neposredno povezavo odborov, ko gre za sprejemanje proračuna. Proračunski postopek je namreč dolg, zapleten. Lansko leto smo ugotovili, da je Lizbonska pogodba ta postopek vse prej kot poenostavila in zaradi tega mislim, da je zares potrebno, da preden odbor za proračun poda svoj predlog, poskrbimo za posvete z vsemi drugimi odbori. To se mi zdi strateškega pomena nahajamo se v težavnem gospodarskem položaju in zaradi tega mislim, da moramo imeti jasno idejo o naših prioritetah. Tukaj govorim ne o prioritetah parlamenta, ampak o prioritetah Evropske unije. To je torej strateškega pomena, kajti le na ta način bomo lahko poskrbeli za učinkovite načrte. Najbrž ste videli delovni eh, dokument, eh, pa tudi osnutke predlogov, ki smo jih obravnavali v okviru plenarnega zasedanja. Tukaj gre za eh, prednostne naloge za proračun 2012, ki eh, je v večjem okviru strategije 2020. Situacija v lanskem letu je pokazala, da potrebujemo. Eh, boljše gospodarsko upravljanje, hkrati pa moramo poskrbeti tudi za boljše usklajevanje med nacionalnimi proračuni in evropskim proračunom. Le na ta način bomo lahko dosegli cilje strategije 2020. Zaradi tega moramo kar takoj začeti z izvajanjem teh ciljev. Evropska unija mora z skupnimi eh, dokumenti, recimo z resolucijo, ki eh, smo jo sprejeli pri zadnjem plenarnem zasedanju poskrbeti za skupne prioritete. In to je povezano tudi z pristojnostmi tega odbora. Kajti v strategiji 2020 ne gre le za investicije, ampak tudi za eh, raziskave, za razvoj. Cilj je namreč, da poskrbimo, da bo Evropska unija bolj konkurenčna v svetu. V odboru za proračun smo se odločili, da se bomo torej posvetovali z eh, drugimi odbori, ko gre za prioritete na posameznih področjih. Tukaj govorim o prioritetah, ki bodo pomemben del eh, naše resolucije po predlogu eh, komisije 20. aprila. Ta resolucija bo predstavljena v mesecu maju. Poleg tega pa bomo na ta način zagotovili tudi pregleden postopek, ko bomo pripravili proračunske postavke. Predtem moramo imeti jasno definirane politične prednostne naloge. Zato mislim, da moramo takoj začeti z razmislekom o dveh elementih. In sicer o pozitivnih prioritetah in negativnih prioritetah, če jih lahko tako imenujem. Torej, razmisliti moramo o tem, kaj bo pomembno v prihodnosti, tukaj govorim torej o pozitivnih prioritetah in katere prioritete več niso tako pomembne, tukaj govorim o negativnih prioritetah. Torej, to je pomembno za prihodni proračun in uh, sem spadajo tudi pilotni projekti. Pilotni projekti. niso del proračuna, ampak eh, predstavljajo dodatna razpoložljiva sredstva. Zaradi tega mislim, da je pomembno vedeti, kakšni so cilji posameznih odborov. Tako bomo lažje določili pristojnosti za posamezna področja oziroma prednosti za posamezna področja. Želimo torej povratne informacije strani različnih odborov tako da bomo lahko napredovali v pravi smeri. 20. aprila bomo podali predlog, potem pa bomo pripravili proračunske postavke, torej konkretne številke in eh, na ta način bomo že pred poletjem imeli jasno idejo o tem, s katerimi pilotnimi projekti želimo nadaljevati. Eh, kot eh, sem že dejala, so eh, sredstva omejena in mislim, da bi morali poskrbeti za bolj konkretno uporabo sredstva, Eh, prožnostnega elementa v proračunu in sicer prožnostnega elementa petih odstotkov v skladu z členom 37. Sedaj bi se torej z vami rada pogovorila o vaših prednostnih nalogah, povezanih z strategijo 2020. Zanimajo me vaše izkušnje, vaše mnenje. In sicer v zvezi s tem, katere prednostne naloge bi morali v prihodnem proračunskem obdobju ukrepiti in eh, katere prednostne naloge bodo manj pomembne. Najlepša hvala. Pravilno ste opozorili na to, da moramo biti tokrat pri posvetih bolj konkretni, kajti sredstva, ki so tokrat na voljo, so omejena, kot ste že sami dejali. In zahvaljujem se za priložnost, da se lahko pogovorimo o prednostnih nalogah našega odbora. Kolega Butikofer. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospe Balzanjevi, bi se rad zahvalil, da je prišla v naš odbor. Lansko leto je poročevalka gospa Hercegova skupaj z vami poslala pismo z zbranimi prioritetami tega odbora. Te prioritete so bile sestavljene v posvetu z koordinatorji, danes pa imamo pogovor na to temo in poročevalka bo najbrž rezultate vključila. Predsednik in koordinatorji pa bi se morali pogovoriti o tem, ali bi naše današnje zaključke zapisali tudi v pismu. Popolnoma se strinjam z težiščem v vašem dokumentu, gospa Balzani. Gre za to, da proračun prilagodimo strategiji 2020 in da se osredotočimo na vodilne projekte in pa glavne prinosne naloge te strategije. To se mi zdi izjemno pomembno in pomembna je tudi vključitev našega odbora, kajti odgovorni smo za številna področja te strategije in vsekakor je potrebna povezava med strategijo 2020 in pa financiranjem tako na evropske, kakor tudi na nacionalni ravni. Po mnenju tega odbora je to zelo pomembna prednostna naloga. Zato mislim, da bi morali izkoristiti evropski semester in poskrbeti za boljšo koordinacijo. Potrebno je ukrepiti evropske investicije na področju raziskav in inovacij, podpreti je potrebno majhna in srednje velika podjetja ter zeleno tehnologijo. Sem mnenja, da bi morali okrepiti tudi eh, sodelovanje z Evropsko investicijsko banko na tem področju, seveda. proračunske postavke, ki so pomembne za prioritete strategije 2020, eh, ne smejo biti omejene, potrebno jih je nadgraditi. In rad bi vas podprl tudi, ko ste dejali, da je pomembno, glede na vlogo strategije 2020 in glede na evropski eh, semester okrepiti parlamentarno udeležbo. Dejali ste, kaj počne vaš odbor v tej smeri in morda bi lahko gospod predsednik tudi mi kot odbor ITRE podali vzgled v tem okviru in Z tem namenom bi morali okrepiti sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Druga pripomba. Lansko leto smo ugotovili, in na to se je osredotočila gospa Hercog, da je bilo financiranje za določene velike projekte v nasprotju z raziskavami na drugih področjih sedmega okvirnega programa. Takrat smo ugotovili in to moramo podkrepiti tudi letos, da je pomembna naloga tega odbora, da prepreči, da bi financiranje velikih projektov negativno vplivalo na preostale raziskave v okviru sedmega okvirnega programa. Tretja pripomba. Še prav posebej na področju energetike moramo poskrbeti za okrepljeno financiranje, ko gre za cilje programa SET. Pomislimo samo na aktualne pogovore v povezavi z situacijo na področju energije. trajnostna energetska politika in pa varna oskrba z energijo sta pomembni temi pri zagotavljanju gospodarske rasti in mislim, da je tudi to prioriteta našega odbora. Poskrbeti moramo tudi za to, da financiranje projekta ITER ne bo vodilo v zanemarjanje drugih programov, na področju raziskav in inovacij. Podoben problem se pojavlja tudi v povezavi z Galilejem. Po mojem mnenju bi bilo pomembno, da poskrbimo za jasno določen proračun za Galilejo. Ta proračun mora biti torej ločen od proračuna za druge projekte, Natančno je potrebno določiti, koliko sredstev je na voljo za Galilejo na evropski ravni, preostanek pa morajo zagotoviti države članice. Po mojem mnenju bi bilo pomembno tudi, da uporabniki prispevajo k financiranju tega projekta. Kaj zadeva majhna in srednja velika podjetja in sicer. V povezavi z sedmim okvirnim programom je potrebno poskrbeti za boljši dostop in pa za koordinacijo v pregledu uh, strategije za majhna in srednje velika podjetja oziroma pregledu akta za majhna in srednje velika podjetja. In še financiranje instrumenta za delitev tveganja mislim, da je to uspešen instrument in zato bi se zauzel za povečanje sredstev za ta instrument za delitev tveganja. Pri poročilu gospe Cavele smo govorili o digitalni Evropi, potrebujemo torej nove finančne instrumente in sicer instrumente Evropske komisije in Evropske investicijske banke za financiranje širokopasovnih povezav. Tudi to je potrebno, po mojem mnenju, izpostaviti. Izpostaviti pa moramo tudi vročo temo učinkovitosti virov. To je ravno tako tema, ki bi morala imeti pomemben, pomembno mesto v prihodnem proračunu. Pa še pilotni projekti. Imamo še nekaj časa, vendar pa bi se zauzel za to in pozval bi tudi poročevalce v senci in druge kolege, da skušamo poskrbeti za konkretne predloge, in tudi za omejeno število predlogov, tako da bomo lahko z temi predlogi tudi uspešni. Kolegica Herce. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot poročevalka v Senci od, za odbor ITRE za proračun bi se rada posebej zahvalila gospe Balcani, zato ker je to prvič, da eh, nekdo iz. Eh, odbora za nadzor proračuna pride k nam, vendar pa je to zelo, zelo pomembna tema v okviru soodločanja. Ta, to okrepljeno sodelovanje z odbori je nekaj zelo dobrega in zato se vam zahvaljujem. Prav tako se zahvaljujem gospodu Butikoferju. Mislim, da je eh, delo, ki poteka zelo dobro, sodelovanje je dobro, tudi sodelovanje s poročevalci v senci v tem zadnjem letu. Z gospod Balzani se eh, v celoti strinjam. Leto 2012 je leto, ki ni daleč od leta 2020. Ne moremo si privoščiti, da bi se leta 2019 eh, budili in bi rekli, do drugega leta moramo pa vse to doseči. Vedeti moramo, da je vsako leto korak na poti k eh, doseganju naših ciljev. Vemo, kakšno je stališče sveta. Oni pravijo nobenega denarja več za naslednji dve leti v obstoječem večletnem finančnem okviru. Ampak moramo najti način, kako uporabiti obstoječi razpoložljivi denar na najbolj učinkovit način za tiste namene, ki so za nas najpomembnejši. Vsi vemo, da je ena od težav, ki jih imamo, težava, ki je povezala z novimi pristojnostmi, ki jih prinaša Lizbonska pogodba. Eh, in tur, tur, tur, turizem in inovativnost sedaj padata tudi v pristojnosti našega odbora. Odbora za proračun se zahvaljujem za odlično sodelovanje na tem področju. V zadnjem letu so zelo dobro sodelovali z nami in mislim, da lahko za to uspemo kar zadeva nekaj tem. Vodilne pobude so po moje prioriteta ne le za nas v odboru ITRE, ampak, čeprav eh, veliko teh pobud spada v naš eh, pristojnosti, ampak eh, so to pobude, ki so pomembne za evropejce. In zato moramo zagotoviti, da bodo dejansko izvedene, da se bodo stvari eh, premikale in da se ustrezno soočimo z vprašanji, kot so energetska očekovitost podnebne spremembe. Zato potrebujemo ustrezne finance. Lani smo že imeli težave. Ne le, da je denar za konkurenčnost svet določil, drugače, ampak tu so še eh, administrativne proračunske linije, torej denar, ki je potreben za upravljanje in to je ravno tako pomembno kot denar. Potem tudi okvirni program. Določene stvari eh, so zelo dobre. Galileo, ITER tehnolo, uh, eh, strateški tehnološki načrt je krasna stvar in zato moramo najti način, kako te stvari drugače uh, upravljati, tako da ne bodo ubile projekte iz uh, okvirnega programa uh, številka sedem. Nekateri stroški se oziroma nekatera sredstva se dodeljujejo samo velikim sredstvom mi pa moramo zagotoviti financiranje majhnih in srednjih podjetij. One imajo ravno obratni eh, problem, so premajhna v primerjavi z drugimi proračunskimi postavkami v evropskem proračunu. Eh, eh, Mislim, da je zelo dobro, kako poročevalka gleda na pristojnosti Itreja in ker znate eh, doseči eh, dogovor, sem prepričana, da bo do vse stvari, ki jih bomo odločili skupaj, eh, sprejete tudi na ravni proračuna. Hvala lepe. Hvala. Hvala, Frančiska. Mislim, da je bil tvoj predspevek zelo dober, predvsem tudi o postopkih, ki naj bi jih izbrali. Mislim, da Če govorimo o optimalnih postopkih, gre predvsem za racionalizacijo, za boljše usklajevanje, za čim boljšo uporabo tega, kar eh, imamo, ampak to vse še ne zadostuje. Prejšnji teden smo v Strasburgu eh, sprejeli parlamentarno pobudo z ozirom na nove oblike financiranja ko je treba razlikovati med euroobveznicami in projektnimi obveznicami, to sta dve različni stvari. Ampak potrebujemo oboje. Prvič euroobveznice, eh, eh, kar pa je težko izvesti na osnovi pogodb, zaradi pogodb, ampak pri projektnih obveznicah je pa to lažje. Zato te želim vprašati naslednje. Če govorimo o prioritetah in tudi o predlogih, ki jih bomo podali kot parlament. Torej, ali, torej, mislim, da z običajnim proračunom ne bomo prišli daleč, kar zadeva doseganje ciljev 2020. Potrebujemo močnejše spodbude za to. Torej, če želimo biti bolj ambiciozni in tudi preseči ta kritični eh, gospodarski trenutek v Evropi, bi lahko torej uporabili tudi te projektne obveznice v okviru eh, zasebno javnega partnerstva. Kolega Balcitis. Ačiū gerbiamas spremnikas, ačiū gerbiamas Balzani. Hvala lepa, gospa Balzani. za ta inovativni pristop, ker razpravam o proračunu za leto 2012. Kdorkoli se je eh, ukvarjal s proračunom v preteklosti, bo razumel, da bodo pobude poslancev zelo široke. Vsak bo poskušal Eh, braniti interese svoje države, pa mogoče tudi Evrope, ampak denarja pa ne bo več. In zato moramo že danes vedeti, kakšni so strateški cilji komisije in sveta, kaj namerava ta financirati v letu 2012. Zato, da bi lahko zožili naše predloge. Kot je že bilo rečeno, moramo upoštevati tudi število virov financiranja. Svet bi mogoče lahko tudi predstavil možne vire financiranja. Vemo, da je tu še Evropska investicijska banka, potem Evropski investicijski sklad, potem so uh, tu uh, zasebni viri financiranja, proračuni, ampak nekateri mehanizmi se doslej niso obnesli. Če govorimo recimo o financiranju MSP-ju, 15 milijard evropskega denarja je bilo na zasebnih eh, bankah. Iz preteklosti se moramo marsi česa naučiti. Strategija do leta 2020 bo mogoče kaj spremenila oziroma se bo tudi sama spremenila v luči tega, kar se dogaja na japonskem. Zato moramo natančno predočiti prioritete za uh, strategijo 2020, eh, tako da bomo lahko financirali tudi nove projekte. Also, I would like to, to thank the for, for coming. Tudi sama bi se želela zahvaliti kolegici Balsani za to, ker je prišla sem in za to, ker je eh, navedla prioriteti kajti ona je tudi eh, zagovornica strategije 2020. Politične skupine so se že lani ukvarjale se strategijo 2020 z resolucijami in vedno ugotavljamo, da so določene neskladnosti med tem, kaj bi mi radi in kakšen je proračun, ki je predlagal. Zato mislim, da je potrebno zelo natančno analizirati posamezne proračunske postavke, tako da preverimo, ali so res osredotočene na tisto, kar je nujno, da se zagotovi rast. To ni lahka naloga, je pa zato pomembna. Mene zelo skrbi evropska konkurenčnost in to iz dveh razlogov. Prvič, to, to kar eh, je omenjeno v sporočilu o podnebju. Pa ne gre samo za podnebje, ampak tudi za investicije. Evropske investicije predstavljajo 19 odstotka BDP-ja. To so kapitalske investicije. Kitajska pa ima 49 odstotkov. V Indiji je to 35 eh, odstotkov, v Koreji 26 odstotkov. Če želimo doseči cilje iz uh, strategije 2020, se moramo bolj osredotočiti na vlaganja. Raziskave, inovacije, to je ena stvar. Energija, infrastruktura, eh, infrastruktura to je druga stvar. In vemo, da se bo cena energije dvigovala v prihodnje. To se je že začelo in to uh, zaradi pomankljivih verov. In uh, to, kar se dogaja na japonskem, ne bo stvari nič olajšalo. In zato moramo zaradi naše konkurenčnosti za naše državljane res narediti več na področju raziskav in razvoja. Ko si pogledamo uh, mednarodne primerjave v zvezi z eh, vlaganjem v raziskave in, eh, in, in inovacije, smo tudi zadej v primerjavi za ZDA recimo. No, če gledamo eh, Ameriko in Evropo, vidimo, da je, je, je delež javnega denarja investiran eh, enak, ampak ko govorimo o zasebnem vlaganju v eh, raziskave in razvoj inovacije, pa vidimo, da so ogromne razlike med Evropo, ZDA in Kitajsko in drugemu. In zato moramo temu dati absolutno največji podarek. Potem pa še nekaj. Načrt SET. Strategic Energy Technology. To je ena od glavnih stvari. To komisija stalno omenja, to stalno omenjajo tudi države članice. Če si pogledamo, koliko je denarja, pa vidimo, da je manj kot 50% ga na razpolago. Kajti tu gre tudi za to, da je treba zagotoviti sofinanciranje se strani držav članic. In ali bo ta delež za sofinanciranje prišel v kritičnem trenutku. In zagotoviti moramo, da se ne bo to ponavljalo, kaj ti večkrat tega denarja potem ni. To je velik problem. Potem pa tretja stvar, proračunska disciplina. E, z ustavnega vidika je res zelo zaskrbljujoče, da e, odločitve v zvezi z ITER sprejema en organ, financiranje pa zagotavlja nek drug organ. In moramo narediti tako, da bo tisti, ki bo sprejemal odločitve, zagotavljal tudi denar, sredstva. In eh, če to kombiniramo še z pomankanjem proračunske eh, discipline, vidimo, da vse to eh, ogroža eh, stvari, ki so tako pomembne v času eh, finančne krize. To pa je pregletost in proračunska disciplina. Potem pa še nekaj. Mislim, da parlament ni eh, tu najbolj eh, trd pogajalec, svet je. Srečali se boste s svetom v pogajanjih in lepo vas prosim, da ustrajate na tem, da eh, se držijo svojih obljub, tudi ko gre za eh, financiranje skupnih projektov. Hvala lepa. Hvala, še dva sta na vrsti, vendar prosim, da sta oba zelo kratka, eh, tako da bo lahko kolegica še odgovorila. De Angelis je na vrsti nas. Grazie. Hvala. Gospod predsednik, hvala. Francesca. No, ta pobuda in ta razprava je zelo koristna. Predvsem eh, vključitev različnih odborov pri obravnavanju proračunskih vprašanj in predvsem proračunskega postopka. Kriza, krizo čutimo sredstev ni veliko na razpolago in treba je eh, denar, ki je pač na voljo, učinkovito uporabiti. Prvo vprašanje, ki se mi zdi še posebej pomembno, je naslednje in sicer eh, kakovost eh, porabe izdatkov, ne samo količina, temveč kakovost. Torej, investicije, ki naj bi bile produktivne investicije, produktivna vlaganja. Produktivna vlaganja v času krize so vlaganja v razvoj, v delo, v zaposlovanje. To je to, kar mi je še posebej pri srcu. In potem je treba ugotoviti tako, kot si v uvodu pravilno poudarila, kje so prioritete torej strateške odločitve, ki jih je treba sprejeti. O prednostnih nalogah, eh, tu je treba predvsem, treba, eh, to je treba se osredotočiti na raziskave in razvoj. Ni prihodnosti brez znanja in brez raziskav. In to je naj bo naš prvi cilj. Druga stvar, kako najbolje uporabiti sredstva predvsem za pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem, kajti glavno gospodarsko tkivo so v Evropi MSP-ji. Zato pa potrebujemo usmirjene in inštrumente za pomoč MSP-jem. Primer, e, predvsem, kako jim pomagati na področju raziskav. In potem zadnja stvar, energetika gre za obnovljive vire energije, za zanesljivo preskrbo z energijo. To je danes še kako aktualno po tem, kar se je zgodilo na japonskem. In vlaganja eh, pri vlaganjih moramo eh, upoštevati predvsem tudi vidike podnebnih sprememb. Gospod Krups. Chciałbym zwrócić uwagę na e, rzecz następującą a to je część projektów. Opozoriti bi vas želel na naslednje vprašanje. V vsakem letnem proračunu je tako, da del projektov sofinancirajo države članice iz svojih proračunov, pa tudi iz proračunov lokalnih organov. Naj podarim, da je konsolidacija javnih financ v mnogih državah članicah podarila potrebo po zmanjšanju javnega dolga. In eh, eh lokalni, eh, lo, lokalni in teritorijalni proračuni morajo tudi sodelovati, kajti ti eh, sodelujejo pri sofinanciranju lahko se zgodi, da nek pri nekaterih projektih ne bi mogli dobiti evropskih sredstev ravno zaradi pomankanja eh, sofinanciranja. Imamo informacije, ki kažejo na to, lahko bi se izkazalo, da načela, ki so sprejeta v proračunu 2012, načela, ki so povezana z našo strategijo, lahko se zgodi, da bodo ta načela prišla pod vprašaj. Potem še nekaj. E, majhna in srednja podjetja, ki uporabljajo del teh sredstev za inovacije. Majhna in srednja podjetja potrebujejo kredite. Nujno. No vendar pa moramo spoštovati pred tem določene kriterije in eh, potem banke često zavrnejo kreditiranje majhnih in srednjih podjetij, ker pač ne izpolnjujejo teh kriterijev, zato potem ta podjetja ne morejo eh, sodelovati v eh, nekaterih zelo koristnih projektih, ki jih upravlja EU. E to sta dve pomembni nevarnosti, po mojem mnenju ki sta povezani s proračunom za leto 2012. Hvala. Vsem sedaj pa spet dajem besedo gospe Balzani in jo prosim, da se odzove na nekatere pripombe, ki smo jih slišali v razpravi. Prosim. Hvala. Vsi prispevki niso bili samo zelo zanimivi, temveč tudi zelo koristni, predvsem pri oblikovanju prednostnih nalog, ki jih je treba vključiti v proračun 2012. Posebej se mi zdi eh, pomembno, da eh, pri tem mislimo tudi že na okvir 2020. In slišali smo večkrat raziskave, inovacije, energija, eh, da je treba temu posvetiti poseben pozor, predvsem, da potrebujemo varno energijo, obnovljive vire energije. Torej, veliko je prioritet um, v okviru strategije Evropa 2020, ki uh, jih obravnava posebej tudi ta odbor. Mogoče sem danes prvič eh, slišala, čeprav sem imela že več tih eh, razprav tudi tema sofinanciranja. Nekdo je opozoril na um, glasovanju o poročilu pod, podimata, ampak gre za različne stvari. Um, seveda čutimo povsod, eh, da primankuje denarja. To je Torej, mnogi si pričakujejo več Evrope in to je tudi pozitivno, ampak težko je pokrivati te nove pristojnosti. In to je spet povezano z verodostojnostjo inštitucij. Torej, če daš eh, institucijam več pristojnosti, ne pa za to potrebnih sredstev, trpi verodostojnost. Torej, to so teme, ki jih moramo seveda upoštevati pri oblikovanju proračuna. Želim vas pa opozoriti predvsem na naslednje. Lansko leto smo uh, obravnavali proračun v luči finančnih perspektiv in drugih zadev in vsa razprava je bila zelo zahtevna in težavna. Mislim, da moramo biti bolj realistični in konkretni. Naš cilj je, da oblikujemo proračun 2012, ki je najboljši možni, ampak mora biti možen, izvedljiv, konkreten. Torej prihodni viri, obveznice, to so pomembne teme in to uh, eh, dajajo politični razpravi malo drugačno smer, ampak to je bolj politična plat vsega tega in resolucija, o kateri bomo glasovali na naslednjem plenarnem zasedanju v Bruslu, bo vsebovala te vidike, ampak tu gre za politično odpiranje in tega še ne moremo pretvoriti v številke pri pripravi naslednjega proračuna. Ampak pomembno je, da se to vključi v politične dokumente, ki spremljajo proračunske dokumente in treba bo to poudarjati, kajti to je pomembna spodbuda potem gre za sofinanciranje. Sofinanciranje, ki sedaj negativno vpliva na finančne odločitve, kaj ti eh, težave javnih administracij in bilo je pozorjeno tudi na MSP-je, ki so eh, zelo pomembne v tem ustroju in na evropski ravni pogosto manjka potem sinergija 또 čutimo. Kaj ti to vpliva seveda tudi na naše izhodišče pri pripravi proračuna. Se pravi, da moramo okrepiti eh, ekonomsko upravljanje in da je treba bolj povezati tudi evropski proračun in nacionalne proračune, ne da bi sedaj dosegli sinergijske učinke, temveč da odpravimo blokade in neravnovesja med viri, ki jih včasih umeščamo v proračun in tistim, kar je potem konkretno možno uporabiti. E, torej, treba je bolj pozvati tudi na odgovornost držav članic in jim povedati, da je Evropski semester služil, da služi prav temu, da razumemo, kaj je možno investirati na nacionalni ravni, da bi najbolje izkoristili možnosti, ki jih eh, oblikujemo na evropski ravni. Torej želimo imeti jasen evropski proračun, ki bo tudi sporočilo nacionalnim proračunom in državam članicam, tako da bodo one sprejele primirne odločitve, finančne odločitve, ki bodo v skladu z našimi finančnimi odločitvami in vse to naj zmanjša eh, probleme pomankanja sofinanciranja. Ni tega možno sicer v celoti odpraviti, ampak eh, iz proračuna Unije je treba razvideti, kam vodi pot. In tega se je treba zavedati od vsega začetka torej da naše teme eh, določimo tako, da eh, bo eh, se možno na to odzvati tudi v nacionalnih proračunih. Potem kolega De Angelis je govoril o kakovosti izdatkov. To moramo obravnavati kot prioriteto, vendar na korist način to pomeni, da moramo eh, pri naših prioritetah ugotoviti, ali so projekti dejavnosti bili uspešni ali ne. Tako da eh, selektivno spodbujamo samo najboljše. Zato sem opozorila tudi na negativne prioritete ali na preureditev naših prioritet. To ne pomeni, da smo prej izbrali napačne prioritete, ampak določene prioritete so lahko ob določenem trenutku tudi že malo zastarile. Torej, razprava je odprta in mislim in upam, da bo to zelo integrirana razprava. Treba je osredotočiti prizadevanja na konkretne prioritete in to bo potem eh, tudi preprečilo drobitev sredstev, ki je največji sovražnik eh, učinkovitega in koristnega proračuna. Hvala. Hvala, gospa Balcani, v imenu vseh mislim, da je to bila zelo dobra odločitev, da smo se danes pogovorili z vami, kajti sedaj malo bolje vemo drug o drugem, kako razmišljamo o teh zadevah in s tem lahko tudi bolje sprejemamo naslednje odločitve in seveda tudi uh, je pomemben časovni dejavnik, torej da si vzamemo čas za dobre rešitve. Hvala za vašo pripravljenost, da se pogovorite z našim odborom. Najlepša hvala. Ja, Gospe in gospodje, s tem prihajamo na naslednjo točko. Dogovorili smo se, da bomo spremenili dnevni red, zato sedaj sledi eh, poročilo oziroma osnutek poročila o mestnem pregledu sedmega okvirnega programa za raziskave. Poročevalec je gospod Odi in on dobi kot prvi besedo, potem pa bomo videli kako bomo nadaljevali. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim eh, pozdraviti predstavnike Evropske komisije, ravno tako pa tudi predstavnike sveta. In enim in drugim se želim zahvaliti za odlične prispevke pri ocenjevanju, ne pri pregledu na hitro, kakšen je kontekst, v katerega se umešča to poročilo. Sedmi okvirni program je bil izglasovan in spogajan leta 2006. To pomeni, da je bil element eh, revizije ali zmonske strategije, ki je imela kot cilj iz Evrope napraviti najbolj konkurenčno področje do leta 2010, najbolj konkurenčno na svetu. 53 oziroma 56 milijard evrov eh, v primerjavi z 17 milijardami. Eh, ta program traja sedem let, prejšnji je šest let trajal, vendar pa gre za velike zneske. To poročilo, ki je pred vami, govori samo o sedmem okvirnem programu. Svetovali so mi, naj govorim tudi o osmem, vendar pa se mi je zdelo, da je treba delati samo na sedmem okvirnem programu in to iz treh razlogov. Prvič, od političnih pogajal so se pojavili tri novi elementi, ki zahtevajo, da ugotovimo, ali je treba na politični ravni tudi eh, upoštevati uporabo te, tega okvirnega programa. Eh, Lizbonska pogodba ni uspela, kot veste, sedaj imamo strategijo do leta 2020. Tukaj se ponovno povdarja pomen konkurenčnosti našega notranjega trga in pa eh, prednosti oziroma razvoja v Evropski uniji. Eh, sedaj imamo tudi novo Evropsko komisijo, tretji novi element pa je okvirni program. Ta program je bil sprejet pred krizo, se pravi leta 2006, sedaj smo v sredi krize, se pravi leta 2011 in sedaj imamo 2011, 2012 in 2013, to so leta, eh, ko bomo težko rešili to eh, krizo in zato se moramo vprašati, ali ne bi tega programa uh, uporabili tudi za to, da bi eh, poskrbeli, da bi ta leta koristno izkoriščili. Imamo veliko denarja. V štirih eh, letih je bilo porabljeno 26 milijard, torej v štirih letih. In za tri preostala leta imamo še 29 milijard denarja. Naj dodam, da so to programske eh, obveznosti in eh, nekaj iz leta 2013 se bo porabilo leta 2014-2015, preden bo začel veljati program eh, številka 8. Najprej evalvacija. Tri najprej. Včeraj smo že povedali in to eh, želim še, enk, eh, še enkrat podariti, da res čestitam strokovnjakom za odlično upravljeno oceno. Ampak tri pripombe. Eh, res mi je žal, da mi, Evropski parlament, nimamo globalnega pregleda o raziskavah v državah članicah in pa na ravni EU v primerjavi z drugimi regijami na svete, s katerimi eh, tekmujemo. Potem EU eh, e eh, države regije tu eh, Evropska unija intervenira tudi se strukturnimi skladi. Ti so lizbonizirani, se pravi, eh, raziskave so del strukturnih skladov in nimamo globalne slike pred očmi. In potem drugi element, tu je vprašanje za Evropsko komisijo. Eh, nismo dobili evalvacije o Euratomu kajti mislim, da je v sedmem programu uh, omenjen glavni program, o katerem govorimo, potem je pa še en specifični program, ki presega dve milijardi, ta se pa naj bi končal leta 2011 in je, to je specifični program uh, za Euratom. In Mislim, da nismo dobili eh, ocene tega specifičnega programa težkega 2 milijardi in danes popovdne bomo govorili o jedrski energiji in to je program, katerega namen je eh, raziskovati na področju jedrske varnosti. In potem eh, komisija je rabila štiri mesece, da smo dobili to sporočilo, jaz sem pa imel samo 11 dni, da sem pripravil poročilo. Eh, Še eh, nekaj o elementih poročila. Torej, vprašanje tretjega odstavka. Eh, ali, eh, ali okvirni program številka 7 prinaša dodano vrednost? Ja ali ne? Na prvem sestanku so mi rekli, napiši ja. Ampak nekdo je rekel ne. Ampak mene sedaj zanima, kaj si vi mislite. To, kar jaz slišim, je, da ta dodana vrednost ni ravno očitna in meni se zdi, da sta za to dva razloga. Prvi razlog je ta, da glede na to, da je to tako zapleteno, operaterji menijo, da e, evropska dodana vrednost ni eh, jasna, ni očitna. Drugi element je pa preveč instrumentov. Instrumentov je toliko, da se včasih vprašamo, ali je veletalo sploh eh, avion. In zato strokovnjaki zahtevajo moratori na ustvarjanje novih instrumentov. Torej, to je eh, to vprašanje, ali dodana vrednost. Jaz sicer mislim, da, ampak bom predlagal eh, predlog spremembe, s katerim bom popravil svoj lastni odstavek potem vse, kar je povezano s sodelovanjem. Seveda, povdarjam pomen vloge majhnih in srednjih podjetij, potem eh, povezava med EU in eh, eh, državami članica, tu ne sme biti podvajan, treba je strukturirati evropski raziskovalni prostor eh, in eh, potem eh, svet eh, za raziskave. In ali res želimo strukturirati ta Evropski svet za raziskave in to tako upoštevajoč finance, strategijo in pa njegovo avtonomnost. Se pravi, da imamo za to denar, da imamo za, za to strategijo in pa, eh, in pa da mu zagotovimo eh, avtonomnost. In predlagam, da bi začeli razpravljati ali ne bi bilo dobro razpravljati o raziskovalnem programu za industrijo, za obrambno industrijo, pardon. In eh, predlagal bom predlog spremembe, da bi eh, svoj odstavek nekoliko popravil. Kajti, ko beremo okvirni program številka 7, tam ne najdemo nič o, o, o eh, obrambni industriji. Torej, sam bom popravil odstavek tako, da bo eh, ta sklic odstranjen, ampak predlagam, da eh, odstavek ostane. No, potem eh, modernizacija raziskav. Predlagam, da imamo torej strukturne sklade, sedmi okvirni program in potem moramo razmisliti, ali poleg financiranja odličnosti in pomembnih centrov, ali ne bi mogli razdeliti raziskovalnih dejavnosti po celem ozemlju Evropske unije. Meni se to zdi, da je bolj problem eh, umestitve teh raziskav. Mislim, da bi bilo dobro, da bi po celem ozemlju imeli uh, raziskovalne dejavnosti, kajti znanstvenike imamo posod. E, problem pa je, kako jih uskladiti in predlagam v obrazložitvi, da se nove tehnologije uporabijo za to, zakaj pa ne tudi videokonference, e, tako da bi lahko naši raziskovalci v realnem času e, sodelovali. Recimo, če se 12 univerz zmeni, da bi raziskovalo skupaj. Kar zadeva pa financiranje, eh, mednarodno sodelovanje, torej vidik komercializacije, dejanja na trg, to bi moralo biti vključeno v, eh, v vsa, eh, vse razpise, treba je povdariti inovativnost. Še beseda o poenostavici. Predlagam, da, ne, da se ne oddaljimo od tega, kar smo izglasovali v odličnem poročilu kolege Karvaljo. Včeraj smo govorili o Eh, to, eh, sprejemljivem tveganju napak. Mislim, da bi naredili napako, na če bi omogočili možnost dodatnih napak eh, v raziskavah. Mislim, da morajo znanstveniki se ukvarjajo za znanostjo, revizori pa za revizijo. In eh, Naš odbor in odbor za proračunski nadzor morata poskrbeti za to, da bi v spremembi eh, finančne uredbe lahko eh, uvedli tudi tisto, politi, eh, tisto pravno podlago, ki bi nam omogočila nadaljne delo. Meni se zdi, da bi to bilo bolje, kot pa da se zgodi, da bi nam z določeni politični vidiki ovirali potrudil se bom, da bom skupaj s poročevalci političnih skupin dosegel kompromise na vseh področjih, tako da bodo naša sporočila jasna. Zlasti, kar zadeva eh, cilje. E, za, to je pomembno za industrijo. Ne vem, če moramo kaj reči tudi, v, eh, kaj moramo reči tudi komisiji. V, kaj ti, v naslednjih letih bodo vel, eh, zgrajene velike raziskovalne infrastrukture eh, in ukvarjale se bodo z staranjem, z eh, podnebjem. Lahko bi si zamislili tudi program za raka. Eh, v tem primeru bi bili prvi na sveti, potem energija, biotehnologija, torej to so teme, kjer bi lahko mi, evropejci, bili lahko najboljši na svetu v interesu naše industrije in dobrobiti naših sodržavljanov, potem poenostavitev vloga žensk, tega nisem omenil, kajti pričakujem veliko amandmajev eh, o tej temi. Toliko, gospod predsednik, to je bila predstavitev mojega poročila, vem, da ni popolno, ampak vseeno vas prosim za razumevanje glede na to, da nisem imel veliko časa, da bi se pogovoril s svojimi sodelavci. In zahvaljujem se eh, od, eh, odboru ter moji politični skupini, da sem lahko to besedilo končal. Tudi jaz se vam zahvaljujem. In prva ima besedo kolegica Thompson. Hvala lepa, gospod predsedojoče. Najprej mi dovolite, da se gospodu Odijo zahvalim za odlično delo, ki ga je upravil. To je izjemno pomembno poročilo. Sedmi okvirni program je edini raziskovalni program na svetu in naša ocena ne bo pomembna samo za obstoječi program, ampak tudi za postavitev podlag za naslednji strateški okvir. Vsi se strinjamo, da je to zelo pomembno orodje, ki mora prinesti odgovore na pomembne izzive, s katerimi se soočamo v Evropi. To so izzivi kot eh, podnebne spremembe, staranje prebivalstva in tako naprej. Prav tako pa se na globalni ravni mora Evropa soočati s svojimi konkurenti. Naj eh, omenim nekaj prioritet, ki mislim, da so pomembne za ta umestni pregled. Mislim, da je izjemno pomembno, da se ta pregled osredotoča na glavne probleme okvirnega programa številka 7. Tri, potrebujemo poročilo, ki bo jasno povedalo, da je poenostavitev potrebna tako v okvirnem programu, ki sedaj teče, kako tudi v bodočem okvirnem programu. Z zadovoljstvom ugotavljam, da osnutek poročila že omenja eh, poenostavitev. Potem pa še nekaj, kar smo se naučili iz pregleda eh, okvirnega programa številka 7, to pa je, da potrebujemo več fleksibilnosti zlasti eh, v sodelovanju in sicer med različnimi poglavji in različnimi razpisi. Potrebujemo fleksibilni pristop, ki bo omogočil, da lahko dodelimo denar eh, tjah, kjer se izvaja raziskava. In rigidne strukture ne smejo več biti uvira za inovativne raziskave. Trenutno se to ne podarja dovolj v osnutku poročila in spomnim se, da smo bili lani tukaj in da smo uh, spremenili sedmi okvirni program in uh, parlament je tedaj poudaril pomen transdisciplinarnosti. Uh, vendar pa, glede na strukturo, ki je, ne vidimo, da bi bilo eh, ravno lahko doseči to transdisciplinarnost. Vendar se mi pa zdi transdisciplinarnost zelo pomembna. Potem ciklo znanja. Menim, da je potrebno, da podarimo, da povežemo izobraževanje, raziskave, inovacije in industrijo. Samo, če bomo eh, razbili to uh, škatlično razmišljanje, bomo lahko uh, Eh, povečali znanje. Mislim, da moramo biti tudi bolj konkretni, ko govorimo o industrijo. V glavnem govorimo o industriji, pa o majhnih in srednjih podjetjih, ampak kakšne vrste industrije, kakšen tip majhnih in srednjih podjetij, kajti vsa majhna in srednja podjetja niso ravno pripravljena za sodelovanje v raziskovalnih projektih. Ravno tako pa želim vedeti še nekaj, ko govorimo o velikih industrijah, kakšne so možnosti, recimo pri pomorskem eh, transportu, da sodeluje v eh, sedmem ukvirnem programu. Pomorski eh, promet je zelo pomemben za mnogo držav. Moja naslednja pripomba pa se nanaša na spol. 64 odstotkov študentov na evropskih univerzah je študentk. V nekih državah jih je malo več, v drugih jih je malo manj. In naš, je, naš cilj je pardon, 40 odstotkov žensk v sedmem kvirnem programu, trenutno je ta odstotek samo 21. Torej, eh, te spolne dimenzije ni v poročilu. Imam tudi nekaj predlogov za to poročilo in v odboru za ženske bomo tudi še nekaj jih pripravili ti predlogi sprememb se nanašajo na tako imenovani stekleni strop za raziskovalke in pa e, tudi na priporočila ex post evalvacije šestega programa. Moja zadnja pripomba se nanaša na e, včerajšnje razprave ravnotežje, ko gre za odličnost. Vse države članice morajo doseči raven odličnosti. Sporočevalcem se strenjem, da krepiti raziskovalno infrastrukturo na vseh regijah, zlasti v tistih, kjer eh, teh struktur ni. Zato bi lahko uporabljali tudi regionalne sklade. Potem sodelovanje in koordinacija eh, med državami članice. Eh, znanstvena politika, raziskovalna politika bi bila. Eh, morala biti bolj usklajena, bolj koordinirana. Ta program bi lahko deloval kot katalizator in z ocenevalci se strinjam. Ja, okvirni program je pozitivno vplival na evropsko dodano vrednost. In zato se veselim dodatnega dela, se poročeval sem gospodom Odijem in z drugimi poročevalci v Senci. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa je na vrsti kolegica Matijas. Obrigada, sem predsednik. Jo ker tam bajem komisar. Hvala, gospod predsednik. Tako kot kolegica pred mano, želim najprej pohvaliti in pozdraviti delo gospoda Odija. V glavnem se strinjam s predlogi, ki jih vseboje poročilo in pri tem ugotavljamo kontinuiteto med odličnim delom kolegice Kaspar Kadajos o poenostavitvah in poročilom o mestni oceni okvirnega po programa. In mislim, da je treba obdržati to kontinuiteto tudi za druga poročila, naprimer strategijo, raziskovalno strategijo oziroma eh, poročilu, ko bo šlo za osebine osmega okvirnega programa. Imam pa nekaj majhnih pripomp. Seveda sedaj ni možna poglobljena razprava, zato bom opozorila samo na nekaj vidikov. Mnogo, eh, mnogo tega, kar je bilo povedano o sodelovanju Eh, s tem se strinjam. Gre pa tudi za poglavje, poglavje ljudje, ki je pomembno poglavje v okvirnem programu in mislim, da moramo na tem področju napredovati. Nekaj pozitivnih elementov smo izluščili za oceno sedmega okvirnega programa. Zato bom opozorile na to, kar ni tako dobro rešeno. Mislim, da je treba področje ljudje obravnavati bolj temeljito. Imamo štipendije iz programa Marie Curie, štipendije za mobilnost. Mobilnost pa ni nujno zagotovilo za solidno znanstveno kariero, ugotavljamo. Znanstvene karijere je treba bolj konsolidirati. In zato je treba odpraviti negotovosti, s katerimi se soočajo raziskovalci in znanstveniki v številnih državah. Moramo spodbujati mlade in tudi ženske, to je bilo že povedano, tako da bomo eh, uh, ohranjali boljše ravnovesje. Pa še nekaj zelo uh, me veseli eh, to, kar eh, je zapisano v 30. točki. In sicer, da se moramo lotiti največjih družbenih izzivov. V zadnjih dveh letih poteka tega programa naj bi poskrbeli za to, da bi del finančnih sredstev uporabili za to, da eh, premostimo težave gospodarske, finančne, socialne krize. In tu se spet vračamo na vprašanje prednostnih eh, nalog. Seveda o prioritetah odločajo politiki, nikoli pa se potem ne ocenjujejo rezultati, ali so bile prioritete pravilno zastavljene. O tem ponavadi ni ocen. Zato sem mnenja, da bi v 14. točki uh, morali poudariti tudi vidik ulagan v varnost. Torej, treba se je vprašati, ali so res potrebna vlaganja v varnost in v obrambo ali ne. O tem je potrebna še nadaljna razprava. Seveda bom pripravila predloge sprememb in o tem se bo potem še razpravljalo. Eh, pripravljeni bodo kompromisni predloge, ampak po koncu želim povedati, da je to poročilo zelo pomembno poročilo. Kaj ti eh, ne obravnava samo inštrumentov, za izboljšanje konkurenčnosti na svetovni ravni in za inovacije, temveč ta program naj bi služil tudi koheziji. In tu ugotavljamo še velike razlike med državami članicami. To je evropski program. Boljše usklajevanje tega programa z nacionalnimi in regionalnimi programi je potrebno, samo tako bomo dejansko lahko okrepili evropski raziskovalni prostor. Gospod Marčinjevič. Jevič. Marcinkiewicz, se opravičujem. Gospin, gospodje, prisrčno no, se zahvaljujem za to zelo konkretno poročilo, ki eh, se odziva tudi na ekonomsko krizo in predvsem upošteva tudi strategijo 2020 glavno vprašanje je seveda vprašanje po enostavitve sedmega okvirnega programa, da se odpravijo administrativne ovire, ki eh, stojijo na poti eh, dostopu do sredstev, kar zadeva sporočilo o poenostavitvi komisije, je to na vsak način pomembno. Treba je najti boljše rešitve, da bi v prihodnih programih eh, še lažje izvajali raziskave s eh, finančno pomočjo Evropske unije. V sedmem okvirnem programu smo gotovili nezadostno udeležbo držav, določenih držav članic, predvsem novih držav članic in članic. svet za konkurenco bo pripravil, bo tudi zauzel stališče do tega, da se ugotovijo razlogi za to nizko udeležbo in treba je seveda tudi še do konca tega leta uh, to odpraviti. To je treba na vsak način izboljšati, sicer pa se strinjam z zaključki tega poročila, gospa Kavaljo, prosim. Eh, Hvala, gospod predsednik. Eh, želim eh, čestitati kolegu Oldiju za odlično poročilo. Imam samo nekaj drobnih eh, pripomb. Gospod Oldi tega v prvo verzijo ni vključil, ker pač ni bilo dovolj prostora. Zato mislim, da je treba spremeniti eh, tudi tematska področja. Torej, ko je bil sedmi okvirni program pripravljen, določenih tematskih pridnosti še ni bilo, predvsem to velja za energetiko, potem eh, tudi uh, staranje, kar pa zadeva strukturo, mislim, da naj bi kooperativne raziskave ohranili kot najpomembnejši steber okvirnega programa uh, ehm, nas lahko pa tudi v okviru programa sodelovanja ustvarimo določeno ravnovesje med eh, načelom od spode na vzgor in bolj politično zastavljeno agendo in sicer s tem, da bi uh, za IKT, za IKT uh, Eh, opozorili predvsem tudi na eh, eh, torej države v vzponu in kako pomembno je to upoštevati pri razvoju področja IKT tudi v Evropi. Torej infrastrukture Marie Curie kaže dobre rezultate in mislim, da je to treba še naprej spodbujati. Pri skupni tehnološki pobudi pa je treba izvesti določene prilagoditve, predvsem glede na MSP-je, tako da bodo MSP in univerze se lahko lažje vključevali v ta program. E, torej, in tu je treba predvideti predvsem posebne programe za MSP-je. Lahko bi predvideli tudi določene instrumente za valorizacijo rezultatov, ki jih trenutno še ni v sedmem okvirnem programu. Ob koncu mislim, da je treba še posebej povdariti udeležbo mladih eh, raziskovalcev, ne samo pri poglavju ljudje, temveč v celotnem projektu, v celotnem programu. Torej, treba je bolj vključiti malo mlade raziskovalce v raziskovalni projekt. Eh, strinjam se s kolegom Odijem, da je so potrebne poenostavitve. Ves, treba si je ogledati, kaj še ni bilo storjeno v okviru sedmega okvirnega programa in kaj je še možno z ozirom na revizijo finančne ureditve. In to bomo, eh, torej ugotoviti moramo, kaj komisija doslej ni storila in kaj je še možno nadomestiti pri eh, umestnem pregledu. Eh, Eh, gospa Del Castillo, hvala, gospod predsednik. Želim se najprej pridružiti zahvali gospodu Odiju. Predložil je dokument, ki je zelo dobro strukturiran in zelo zanimiv. Nočem ponavljati to, kar je že bilo rečeno. Vendar želim ponoviti to, kar sem že danes dopovdan povedala komisarki. Če se izvede evalvacija sedmega okvirnega programa, potem ima to dvoje posledic, srednjeročne posledice. To, kar je dobro funkcioniralo ali kar ni dobro funkcioniralo, naj bo nauk za naslednji osmi okvirni program, vendar sedaj še izvajamo sedmi okvirni program, ampak ni možno izvesti vsega, kaj ti eh, veliko finančnih sredstev je že vezanih za projekte, naj bi se izvedli 2011 in 2012. Tako da bodo določeni ukrepi izvedljivi šele v osmem okvirnem programu, ampak mogoče bi določene vidike vendarle lahko še uporabili za sedanji okvirni program, ki teče še približno do dve leti, do, torej do konca 2012 sta še skoraj dve leti. Da navedem primer, izhajajoč iz enega od primerov, ki ga je navedel gospod Odi. 14. točka poročila eh, vsebuje zelo zanimiv predlog, vendar ne vem, ali je to še možno izvesti v sedmem okvirnem programu. Evropski raziskovalni načrt na področju tehnologije in obrambe. To je zanimivo, ampak ne vem, ali bo to še možno izvesti v teh dveh letih. Verjetno to zodi bolj v osmi okvirni program. Lahko pa bi, bi pri tehnologijah eh, z dvojno uporabo, eh, že eh, upoštevali te perspektive v sedanjem programu. Seveda je možno storiti še marsikaj na področju poenostavitev. In to, tem, tega bi se lahko lotili že pred začetkom osmega programa. Torej oba vidika je treba upoštevati. Na eni strani prihodni program in to, kar je možno storiti še za izboljšavo sedmega okvirnega programa, pa še zadnji načelni razmislek, ki se nanaša na 17. točko, kjer kolega obi predlaga, da bi eh, raziskovalno in razvojno politiko bolj razširili na več področji. To pa se mi ne zdi tako nenevarno, seboj je tudi določeno protislovje v primerjavi s politiko odličnosti, za katero si prizadivamo na področju raziskovalne politike v Evropski uniji. No, da se uporabijo tudi sredstva iz teritorijalnega sodelovanja, dobro, to je v redu, ali iz strukturnih skladov, to je en od virov financiranja, vendar s takimi definicijami, Imam določene težave, kajti ne glede na ravnovesja, ki jih je treba ustvariti seveda med eh, teritoriji, med območji, torej kohezija, pa gre pri raziskavah v glavnem za odličnost. Če se temu odpovemo, potem eh, nekako spodbujamo raziskave. Eh, tako nasplošno vsak dobi malo nekaj, ampak eh, odličnosti s tem ne bomo dosegli. Seveda potrebujemo fleksibilnost administracije, poenostavitve in tako naprej, ampak vedno morajo ostati raziskave na najvišjem nivoju, odličnem. S teritorijalnimi sredstvi je možno spodbujati druge ukrepe, ampak mislim, da je treba na vsak način preprečiti, da bi kar tako vse povprek financirali eh, raziskave. Kolega Hek, Hek. Hvala. Hvala gospod Odiju za to poročilo, kaj ti zelo dobro strukturira probleme, o katerih moramo razpravljati. Želim razmišljati eh, malo tudi o eh, dodani vrednosti, o kateri je govoril poročevalec. To je tudi ključ za to razpravo. Kaj ti kaj pomeni dodana vrednost? Včasih eh, če dodajamo sredstva k nacionalnim sredstvom ali sredstvom podjetij, že pravimo, da, da je to dodana vrednost, ampak to ni to. Dodana vrednost mora biti odličnost na evropski ravni, ki jo lahko dosežemo moramo prispevati k ustvarjanju dinamične in ustvarjalne sfere odličnosti na evropski ravni. In to, zato naj bi uporabili sredstva iz okvirnega programa, tudi če jih v prihodne povečamo, uh, bo to kljub temu samo majhen delež eh, celotnih investicij v raziskave in inovacije. Ne smemo storiti to, kar delajo države članice. Mislim, da moramo biti tudi eh, zelo previdni, ko govorimo o teritorijalnih zadevah, kajti eh, zato eh, so. Eh, pristojni strukturni skladi, lahko se jih bolj poveže z okvirnim programom, ampak nam mora iti predvsem za odličnost na evropski ravni. In to je dodana vrednost. In pri tem nas čakajo pomembne naloge in sicer investicije v tehnološke platforme, v velike tehnološke platforme. To je možno samo s sodelovanjem. Stroški in naložbe so tako velike, da nobena država članica sama Eh, tega ne more storiti in uh, uporabiti koristi, torej če to ni skupno, potem program Marie Curie, ki, kjer gre za mobilnost. Mobilnost ustvarja evropski prostor raziskav in znanosti. Uh, vendar vsebuje tudi druge vidike, ki so pomembni za dosežke v znanosti. Potem gre za mlade raziskovalce ali za žens, za raziskovalke. Uh, kajti mobilnost eh, nudi tudi dodatne priložnosti in če želimo krepiti mobilnost s tem, da naprimer imamo, predvidimo neke vrste bon za eh, znanstven bon ali nekaj takega, potem bi tudi to bi lahko bila dodana vrednost, kar zadeva mobilnost in mislim, da tudi to potem prispeva eh, dosegati to odličnost. In potem še poenostavitev. Eh, vedno spet se vračamo na to. In če se srečujemo s eh, ljudmi iz univerz ali s podjetji, bodo vedno spet opozarjali na to. Priznavajo sicer, da je danes malo bolje, kot je bilo v prejšnjih okvirnih programih, da pa je treba še marsikaj izboljšati mogoče to zveni ironično, ampak včasih uh, univerze, ki obstajajo že stoletja, eh, Na, na univerze gledamo kot na nekaj, kar uh, bo pokradlo naš denar, torej, da smo tako skeptični do tega. Ampak mislim, da naprimer Sorbona, če dobijo denar iz Evropske unije, ne bodo denar in se jo, po, in jo pobrale. In isto velja za univerze v Boloni, Sal Salamanki in tako naprej, seveda bi lahko našteli eh, vse univerze. Včasih eh, moramo iti dlje od same poenostavitve. Eh, Torej, eh, gre predvsem tudi za več dinamičnosti in to naj seveda zagotovi tudi mobilnost. Gospod Balčitis. Gospod predsednik, tudi jaz želim čestitati ki je, poročevalcu, ki je pripravil dober dokument in ta dokument bo zelo pomemben, ko bomo razpravljali tudi o drugih eh, ciljih v okviru eh, eh, strategije Evropa 2020 ali pri energetskih ciljih. Mnogo je bilo že rečeno, tega ne bom ponavljal. Podpiram seveda idejo eh, poenostavitev upravnih eh, zahtev, če tega ne bomo dosegli potem bodo naša dejanja drugačna od naših besed. In mislim, da moramo zelo jasno tudi opredeliti možnosti MSP-jev, da sodelujejo v raziskavah. Nimajo velikih tehničnih zmožnost, možnosti ali tudi finančnih eh, možnosti. Eh, treba je zagotoviti pogoje, ki bodo omogočili MSP-jem, da prispevajo k ustvarjanju dodane vrednosti v Evropi govorimo o zapletenih finančnih strukturah v prehodnje, um, mislim, da je treba poenostaviti določene finančne instrumente, kar pa zadeva sodelovanje držav članic uh, v raziskavah, je eh, poročevalec govoril o teritorijalnem nam na čelu v prihodnje. To bi lahko bil del rešitve. Kajti včasih ne izkoriščamo velikega potencijala v državu, državah članicah in v prihodnje bi morali temu posvetiti po, poz, večjo pozornost. Predvsem tudi je treba bolj vključiti mlade raziskovalce. Še enkrat hvala poročevalcu. Mislim, da je poročilo dobro uravnoteženo in da bo koristno za nas vse v prihodnje. Hvala. Še trije so se prijavili za razpravo in potem bo seveda želel povedati še kaj gospod Odi. Prosim, kolegice in kolege, da so čim krajši, tako da bodo vsi lahko spregovorili najprej na vrsti gospod Weber. Res je, ne bom ponavljal tega, kar so tako odlično izrazili predhodniku. Tudi sam želim čestitati gospodu Odijo za poročilo in zlasti sem bil vesel tega, da se ne izogiba problemu organizacije eh, raziskav. Boriti se za poenostavitev, boriti se proti birokraciji je nekaj, ampak če želimo, da naredimo več, kot pa samo govorimo, moramo razložiti tudi, kako to narediti. To pa seveda pomeni tudi problem reforme, struktur, organiziranosti raziskav. E, e, in to pomeni e, tudi, tudi Evropski svet za raziskave. In prihaja do zamud, kot vidimo, ne samo, da nismo dosegli lizbonskih ciljev 3 odstotkov proračuna in smo sedaj še pri 1,5 pa 1,8 BDP-ja in še vedno se večajo razlike z ZDA in z Azijo. Mi pa ne moremo uh, izvršiti proračuna, ki smo si ga sami dali. Eh, se pravi, uh, izvršili smo ga 45 odstotkov, 28 milijard ostaja še za preostala tri leta in če bomo imeli take postopke kot so, tega denarja ne bomo mogli porabiti. Zato ne moremo tako naprej. Imamo predloge na mizi, te predloge moramo preučiti, moramo spremeniti status Evropskega sveta za raziskave. Danes je to samo izvršilna agencija, to mora postati neodvisna pravna oseba, kot je to povedal Iv Meni, ki sem ga citiral včeraj, temu svetu za raziskave moramo dati prave pristojnosti odločanja in mora ta svet biti neposredno odločen ne samo za znanstveno strategijo, ampak tudi za upravljanje. In mislim, da bomo samo tako lahko se lotili naloge poenostavitve zakonodaje in pa boja proti birokraciji. Hvala lepa. Gospod Kan Čan, hvala gospod predsednik, hvala gospodu Odiju za zanimivo poročilo. Eh, spregovoril bom o treh bistvenih točkah. Prvič, poenostavitev eh, usklajevanje najboljših praks. Mislim, da je o tem so govorili že drugi. Druga stvar, eh, raziskovalni centri, univerze, podjetja, mislim, da se da so potrebni usmirjeni ukrepi, torej potrebna je odlična organizacija za dob, dober dialog med eh, temi eh, eh, akter, akterji. In tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna in to moraš upoštevati pri poročilu, je, da 29 milijard eh, lahko spodbudi veliko več denarja, če jo vključimo v neka širša razmišljanja, torej da to ni eh, darilo, temveč da, to, da, to naj, da naj bo to gonilo za nadaljni razvoj. Če so projekti dobri, če eh, so perspektivni, potem eh, gre predvsem za učinkovito valorizacijo projektov, kajti temu se pridružujejo potem zasebne naložbe, naložbe podjetja in tako naprej in tako iz te vsote nastaja veliko več. Torej, tu gre za konkurenčnost in za kohezijo. Če eh, gledamo na znanost in na raziskave kot nekaj ločenega in tega ne, eh, prenesemo na teren, tako da iz tega postane nek biznis, nek, nek posel, potem to nima dosti smisla. Zato jaz zelo verjamem v to teritorializacijo, eh, za katero si prizadevaš v tem poročilu. Mislim, da eh, so ta prizadevanja pomembna in da je to treba napisati v poročilu, gospa Kočeres Kontines. Hvala gospod predsednik, tudi jaz bi se rada zahvalila gospodu Odiju, ki ima veliko odgovornost pri svojem delu in vem, da je to velik problem, ker tudi nima veliko časa. E, tri stvari me skrbijo. Želim se zadeve lotiti iz malo drugačnega zornega kota. Prvič menim, da obstajajo sporočila, ki so naslovljena neposredno na nas. Včeraj smo imeli tu profesorja, ki je rekel, da je treba preveriti inštrumente, ki so bili ustvarjeni v zadnjem obdobju, torej različne platforme. Kaj ti? Eh, naša naloga je, da preverimo, kako so stvari delovala, delovale. V sedmem okvirnem programu so klasični instrumenti sodelovanja in tako naprej dobro delovali, kajti pri tem smo se lahko opirali na določeno tradicijo, družba, znanstvena skupnost. Eh, to je bilo ustaljeno. Pri inovacijah pa ne gre za iskanje neznanega, temveč to je odvisno od trga, trga pa ne smemo eh, zamenjati s eh, posameznimi podjetji. Torej, če ne razumemo, kaj pomeni inovacija, potem obstaja nevarnost, da podpiramo določena podjetja in da ne gre predvsem za iskanje eh, izvirnih rešitev, za odkrivanje novega. Eh, mislim, da je treba zbrati vse informacije in da potrebujemo specifične informacije o tem, kako so funkcionirali inštrumenti za inovacije. Potem teritorializacija, ta beseda se mi ne zdi v redu. Kaj ti svet bi to lahko razumel, kot da bomo proračunska sredstva tako enakomirno porazdelili na posamezne regije in s tem se zgublja odličnost. Mislim, da ostaja prioriteta odličnost, se pravi, da se uporabijo inštrumenti za dosego odličnosti in sem sodi tudi konkurenčnost. Inštrumenti, ki jih imamo in ki mogoče niso bili ustrezno razviti, so inštrumenti, ki pač, s kateri se niso doseglo teh ciljev in zato sem, zato da zahtevamo, da se nam dajo na voljo podatki. In Evropa sme odobriti denar samo pod določenimi pogoji. In univerze morajo zaposliti raziskovalce, če dobijo denar, če je nekdo v Stanfordu. Potem če nekdo pride iz Stanforda v Evropo, se njegov čas v Stanfordu ne uračuna. Torej njegov čas kot raziskovalec tam. Lahko bi uporabili nemški eh, sistem, torej ko, si, ko šteje projekt in potem se lahko predvidi določen delež za projekte katerih cilj je doseči odličnost. In kdo določa te kriterije odličnosti? Dobro, tu se lahko med seboj posvetujemo, da bi našli definicijo odličnosti. Svet želi zmanjšati sredstva, omakniti denar. Mi želimo razvijati evropske projekte in to je referenca za odličnost in zato uh, moramo ustrajati vedno spet na tej odličnosti. Pa še zadnja stvar, ena malenkost, mislim, da, je, da se je zgodila napaka v sporočilu, torej z um, idejo vodilnih pobud na področju inovacij. Toliko se govori o inovacijah, da sploh niče ne ve več, zakaj gre. Potrebujemo neko uravnoteženo sporočilo, eh, eh kjer bo jasna, eh, Eh, osnovna usmeritev, kajti znanstveniki so eh, med znanstveniki vlada tudi zmeda, kar zadeva eh, vodilne pobude na, za področje inovacij. Komisija mislim, da želi tudi še zauzeti stališče in gospod odi, ampak imamo samo še dve minuti časa. Jaz smo od vsega začetka rekel, da morate biti krajši, tako da bodo vsi prišli do besede, tako pa to žal ne gre. Komisija, prosim. Uh, Hvala, gospod predsednik. Želim se koncentrirati na tri točke. Prvič, eh, evropska dodana vrednost je bila omenjena kot ključni koncept. Mislim, eh, to je bilo obravnavano tako v poročilo ANP, kot tudi v naknadni oceni za, šestega, za šesti okvirni program in sicer eh, to je res, da ta koncept ni možno tako lahko miriti, ampak tako Annaberg poročilo kot, dru, kot tudi drugo poročilo povdarjata, da ima okvirni program dodano vrednost na številnih področjih. Potem drugo vprašanje je bilo vprašanje gospoda Odija, kaj se je zgodilo z euroatomom in z umestno oceno tega. Želim povedati, da od, euroatom tom projekt dela na drugi pravni osnovi in tudi časovnica je deloma različna. Končal se bo ta program 2011 in na 2013. Eh, umestni pregled programa Euratom je bil izveden dosti prej in sicer januarja 2010. In ta umestni pregled, eh, temu je predsedoval gospod Mil, ki je bil predsednik Federacije Češke industrije. In zadnja stvar, ki sem jo hotel omeniti, ker je bilo postavljeno vprašanje, kaj pravzaprav komisija dela z ugotovitvami iz poročila ANAPEG, želim vas opozoriti na to, da v sporočilu navajamo številne dejavnosti, ki jih bomo izvedli oziroma ki jih trenutno že izvajamo. Um, ena zadeva je sicer je poenostavitev že sprejetimi ukrepi, potem mednarodno sodelovanje z resnim pregledom, kako se osredotočiti na bistvene zadeve na tem področju in pri naslednjih razpisih in naslednji bože julija bo večja pozornost na velikih izzivih in tudi večja usmirjenost. Eh, na dosego ciljev 2020 um, Evropa, Unija, inovacij in um, vodilne pobude, gospod Odi. Gospod predsednik, eh, gledal sem na uro na desni, ne pa na levi, je majhna razlika in mislim, da imam dve minuti še več, ali mi lahko svet pove svoje stališče, prosim to lahko kdo razloži? Ne, ni možno, ki ga sedaj pojasniti. Mi je zelo uh, žal in naj bo to zapisano tudi v uh, zapisniku. Svet je dal odličen prispevek in v tem primeru ne moremo nič narediti brez držav članic in brez sveda. Bom zelo uh, Eh, kratek. Zahvaljujem se kolegom za komplimente, ki so mi jih dali za to poročilo. Vem, da je to nepopolno. Vsem eh, se eh, sodelujem in bom v največji meri upošteval pripombe v zvezi z dodano vrednostjo, z teritorijalnostjo. Mogoče gospa ni poslušala, ampak vem, da ni pravne podlage v sedmem v sedmem eh, okvirnem programu za obrambno industrijo, ampak bomo delali na tej, kar zadeva eh, teritorije. Seveda nočemo zmanjšati odličnosti, ampak tu gre še za financiranje za velike evropske svetovne infrastrukture. Potrebujemo odličnost. Edina stvar, ki sem jo rekel, je ta. Nove komunikacijske tehnologije, videokonference bi lahko eh, tudi v duhu odličnosti eh, zagotovile teritorijalno sodelovanje, tako da bi nekako poenotili na evropski ravni odličnost, zato ker imamo dobre znanstvenike povsod. Čakam vaše predloge sprememb in eh, poročevalcem vsem političnih skupin bom predlagam, da si pogledajo in razmislijo o tem, kakšna so najpomembnejša sporočila. Torej, Prosil sem tudi, da bi spremenili naslov tega poročila. Ne revizija, kajti ne bomo ponovno odpirali eh, celega poglavja o spremembu uredbe, ampak komisiji moramo povedati, da v svojem programu dela upošteva evalvacijo, ki je bila eh, narejena in pa tudi pripombe in mnenja Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala. 22.3. je eh, rok za vložitev predlogov, sprememb. Hvala vsem, ki so še v dvorani, ki so ostali do konca, disciplinirani, kar je seveda tudi pošteno. Eh, mogoče bomo morali enkrat razmisliti o tem, kako dolgo naj še dovolimo, da nekdo pride v dvorano, dolgo govori in potem takoj spet zapusti dvorano in drugi potem nimajo dovolj časa za svoje prispevke. Seveda, sedaj to pravim napačnim ljudem, kaj ti vi, ki ste ostali, ste ja bili disciplinirani in ostali do konca razprave. Hvala in vidimo se spet ob trih popovdan.